Chers collègues, mesdames, messieurs, si vous. Gospe in gospodje, dragi kolegi in kolegice, začeli bomo z našo javno predstavitvijo. Rad bi vas prisrčno pozdravil tukaj. E, to zasedanje bom vodil skupaj z gospod Valjan, ki je predsednica odbora za okolje in javno zdravje. Seja je namreč organizirana v sodelovanju med obema odboroma, torej odborom Envi in odborom za proračun Budž. Namen pa je, da eh, zagotovimo to, da bo naš proračun usklajen s pariškim podnebnim sporazumom. Današnja javna predstavitev bo govorila o, o cenah, skladnosti sedanjega in pa prihodnih proračunov eh, z okoljskimi cilji. Zdaj namreč pripravljamo prihodni večletni finančni okvir, ki bo veljal po letu 2020. Cilj ni, da razpravljamo o podnebni politiki, ampak da eh, ugotovimo, kako so porazdeljeni stroški za podnebne ukrepe. In ugotoviti moramo tudi, eh, v kolikšni meri je bil cilj 20 odstotkov izpolnjen. Govorili bomo tudi o prihodnjih izzivih. Imeli bomo tri panele v okviru te seje. Prvi panel bo govoril o izzivih in priložnostih za evropski proračun v luči pariškega podnebnega sporazuma. Potem drugi panel bo ocenil eh, vključenost eh, podnebnih sprememb v programe in načrte in v evropski proračun ter večletni finančni okvir do leta 2020 in po njem. V tretjem panelu pa bomo govorili o prihodnem večletnem finančnem okviru in pa podnebni politiki. Pogovarjali se bomo o tem, kako doseči to, da bodo vsi stroški in izdatki iz evropskega proračuna prispevali k skupnim ciljem. Ugotavljali bomo, kako naj se konkretizira delovni okvir v zvezi s proračunom do leta 2030. Vsak udeleženec bo lahko govoril 10 minut. Potem pa se bodo oglasili še naši člani in članice, ki se jim v tej priliki zahvaljujem za udeležbo. Naša seja se tudi prenaša po spletu. Brez nadaljnega pa dajem besedo kolegici gospe Valean, ki je predsednica odbora Envi. Hvala, gospod Artvi, dragi kolegi in kolegice, dragi sodelujoči. Tudi sama bi vas rada pozdravila. Veliko veselje mi je, da imamo danes tu sejo, ki jo organizirata skupaj dva odbora, Envi in Bač. Sama kot predsednica zastopam odbor Envi, torej odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Zelo smo si želeli te javne predstavitve, eh, zato, um, ker je ta tema pomembna za naš odbor. Podnebne spremembe so eden največjih izzivov za vse nas. Vsi akteri povsod po svetu morajo narediti vse, kar je v njihovi moči, da rešijo s tem povezane probleme. Dogovorili smo se tudi o nadaljem ukrepanju v okviru pariškega sporazuma, ampak zdaj se bomo eh, vprašali naslednje. Ali je evropski proračun zasnovan tako, da bo lahko podprl te cilje? Ali bo kos tem ciljem? Podnebni eh, cilji so vključeni v številne programe in danes bomo razpravljali o tem, ali smo pri vsem skupaj dovolj ambiciozni. Odbor za okolje že dlje časa svari, da obstaja nevarnost, da se ne izpolni cilj 20 odstotkov eh, porabe, ko gre za podnebje v okviru od 2014 do 2020. Mislimo, da bi eh, morali napeti vse moči, da se ta cilj doseže. Danes eh, bomo pregledali eh, porabo za podnebne cilje, potem pogledali bomo, v kolikšni meri eh, se 20 odstotni cilj izpolnjuje in razpravljali bomo tudi o prihodnih ciljih. Gospod eh, sopredsedujoči, eh, hvala za besedo. Želim vam oziroma nam vsem skupaj plodno razpravo. Hvala. Zdaj bo besedo dobil gospod Tarant ki je poročevalec eh, za revizijo v imenu odbora za proračun. Gospod Tarant, izvolite besedo. Eh, hvala, gospod eh, predsednik, hvala, gospa Valjan, da ste danes z nami. Mm, danes bomo razpravljali o tem, ali so naša prizadevanja zadostna. Eh, kot se pogosto dogaja v planskem gospodarstvu. In mi smo skoraj dve leti načrtovali to zasedanje, to današnjo javno predstavitev, pa so se stvari vse čas spreminjale. No, eh, mislim, da je vprašanje vse ta čas ostalo relevantno. Pa ne gre toliko za to, ali um, se podnebne spremembe res dogajajo ali ne, ampak uh, za to, kako mi uporabljamo sredstva, ki so nam na voljo za boj proti podnebnim spremembam. Zelo sem hvaležen vsem, ki ste prišli kot strokovnjaki danes razpravljati eh, z nami o tej tematiki. Mm, Združene države so spremenile svoje stališče um, do pariškega sporazuma. Nisem slišal sicer zadnjih novic o mnenju eh, predsednika o tem, ampak eh, eh, zelo bi si želel, da bi predsednik Macron, ki je trenutno na obisku v Washingtonu, prepričal ameriškega predsednika v pariški sporazum. Um, Zelo spodbudno je bilo, ko je predsednik Macron prejšnji teden v Strasburu jasno povedal, da bo njegova država veliko naredila za to, da se izpolnijo podnebni cili. Naj povdarim najprej dve stvari. Manj kot tri leta so minila od konca prejšnjega večletnega finančnega okvira oziroma od začetka tega, pa še vedno nismo dosegli podnebnih ciljev. In mogoče vprašanje za paneliste um, za začetek. Kaj uh, nam je spodletelo, kaj delamo narobe uh, za to, da se ti cili ne dosegajo, kaj bi lahko naredila izvršna veja evropske oblasti? Uh, Potem me zanima prihajajoči večletni finančni okvir, kakšen eh, bo njegova velikost, kakšni cilji in tako naprej. Eh, moral bi biti vzglajen eh, s pariškimi cilji. Vidim potrebo, da se ambicije pretvorijo v dejanske ukrepe. In če mi dovolite še en primer, zelo svež primer. Nažalost je moja država na periferiji Evropske unije, tako da berejo včerajšnje eh, časopise. Danes berejo današnji Financial Times in ugotovili so, da eh, bo lahko večletni finančni okvir tak, da bodo oškodovane balske države. Nisem še videl predloga komisije. ampak eh, ni se postavilo vprašanje podnebnih sprememb, pa to vpliva na vse vidike našega življenja, tudi na migracije in tako naprej. Ta vprašanja so vsekakor upravičena in vloga um, tega odbora in pa parlamenta kot celote je, da uh, uh, ne samo govorimo, o podnebnih ciljih, ampak da jih tudi vključimo v proračun in da potem spremljamo, kako se proračun izvaja. Dragi kolegi, dragi panelisti, rad bi izpostavil še tri točke. Evropska komisija pripravlja dolgoročno podnebno strategijo za podnebno ukrepanje. Tega se moramo zavedati. Potem imamo poročilo IPCC v posledicah 1,5 eh, stopinskega dviga eh, temperature. Ehm, kakšne bodo posledice za Talanoa? Vsi govorite ehm, fidžijski jezik, tako da tega ne bom razlagal. Pa še Kopenhagenski proces iz Katovic eh, se bo zgodil decembra letos in to bo tudi priložnost, da dvignemo svoje podnebne ambicije. V tem kontekstu um, zelo pozdravljamo današnjo razpravo o tem, kako lahko evropski proračun prispeva k doseganju podnebnih ciljev. Zato se zahvaljujem uh, vam, gospod predsednik in gospa predsednica in vsem, ki ste prišli danes z nami razpravljati o tem. Hvala, gospod poročevalec. Hvala, da ste v kontekstu vrstili današnjo izmenjavo mnen. Tukaj smo zato, da zagotovimo, da pri boju proti podnebnim spremembam ne bo šlo samo za seznam želja, ampak da bomo dejansko kaj naredili. S tem odpiram prvi panel, ki mu bo predsedovala gospa Valjan. Hvala. Hvala gospod predsednik. Prvi panel danes govori o priložnostih in izzivih za evropski proračun v luči um, ciljev iz pariškega podnebnega sporazuma. V veliko čast mi je, da lahko tukaj pozdravim dva strokovnjaka, ki smo ju povabili, gospoda Filipa Ovna iz DG Klima in pa gospod Moniko Skatasto, uh, ki prihaja iz oddelka za okoljsko, podnebno in socialno politiko pri EIB. Prvi bo spregovoril gospod Owen. Izvolite. You, um, Hvala, gospa sopredsednica. Pozdravljeni vsi. Najlepša hvala, da ste me povabili, da ste povabili DG za podnebno ukrepanje k tej današnji razpravi o izzivih in priložnostih za evropski proračun v luči ciljev iz pariškega sporazuma. Dobro je, da smo že eh, slišali par vprašanj strani poročevalca, s tem smo se uvrstili v kontekst. Eh, nekaj teh točk, ki jih je omenil, se bom dotaknil tudi sam. Mm, kot veste, je današnje srečanje zelo pomembno. Komisija pripravlja dolgoročno strategijo o podnebnih spremembah. Objavljena bo ta strategija naslednji teden, 2. maja. Poleg tega vse čas potekajo pogajanja in tudi v zadnjih dneh eh, se niso ustavila. Tudi čez vikend smo delali, prejeli smo veliko elektronske pošte in zelo pomembno je, ker se bo kmalo začelo zasedanje IPCC-ja. v Bonu. In uh, kot veste, je pomembno tudi to, da zagotovimo trajnostno financiranje. Marca smo imeli tudi dogodek na visoki ravni v zvezi s tem. Uh, Najprej naj nas spomnim na tri glavne cilje iz pariškega sporazuma. E, najprej, da se dvig temperature e, ohrani na manj kot dve stopini. E, narediti je treba prizadevanja za to, da ta dvig ne bi presegal 1,5 stopinje. Potem e, je treba preprečiti. E, e, slabe posledice podnebnih sprememb, ki jih že ugotavljamo ne samo v razvitem svetu, ampak tudi drugod. Treba je zagotoviti, da bodo finančni tokovi šli v smeri uh, podnebne odpornosti in pa uh, brezogličnega gospodarstva. Oktobra smo se dogovorili o 40-odstotnem znižanju emisij toplogrednih eh, plinov. Um, kar se tiče lajšanja podnebnih sprememb, mislim, da je Evropska unija na dobri poti, da te cilje doseže. Zakonodaja, ki zadeva ETS, to obsega 45 odstotkov gospodarstva, dobro poteka, prav tako eh, eh, metodologija za obračunavanje LULUCF, eh, potem v ostalih 55 odstotkov gospodarstva. Eh, s katerim upravljajo države članice. Tudi tukaj se dogajajo pozitivni premiki in eh, eh, tudi vidiki spremljanja in poročanja o težkih tovornih vozilih. Tudi tukaj se dosega napredek. Potem obnovljivi viri energije, te doseže proučujeta so zakonodajalca. Moramo pa eh, povedati še nekaj, kar je omenil tudi poročevalec. Eh, namreč eh, visoke ambicije. Komisija je predlagala 30 odstotkov glede energetske učinkovitosti in mi pri tem ustrajamo. Treba upoštevati tudi to, kar se dogaja izven Evropske unije. Imamo kigalijski sporazum in. Um, Ta bi rad še povečal ambicije do leta 2020, potem imamo tudi globalni tržni sporazum in aprila v Londonu smo na IMO eh, se dogovorili o 57-odstotnem znižanju. Kar se tiče prilagajanja podnebnim spremembam, tukaj ima Evropska unija strategijo od leta 2013 naprej. To je instrument, ki ga trenutno ocenjujemo, zato da bi lahko uvedli nadaljne ukrepe v bližnji prihodnosti. Potem pa še trajnostne finance. Tukaj imamo tudi akcijski načrt za trajnostne finance, ki je bil sprejet v začetku marca. Ključni izziv tukaj je denar, ki je v ozadju um, vsi si prizadevamo za blaženje podnebnih sprememb in pa za ustrezno financiranje. Februarja smo objavili uh, strategijo v zvezi s tem in uh, novi proračun eh, se bo moral ukvarjati tudi z, novim, uh, z novimi zahtevami um, po varnosti in obrambi. To so tudi pomembne zadeve za evropske državljane. Poleg tega je treba upoštevati pri prihodnem proračunu to, da bo Združeno kraljestvo najverjetneje izstopilo iz Evropske unije. Potrebujemo torej um, učinkovito porazdelitev prednostnih nalog in v tem kontekstu se bo treba zelo boriti za to, da uh, bomo na politično agendo visoko uvrstili tudi boj proti podnebnim spremembam. Eh, vidim pa tudi priložnosti za naslednji eh, evropski proračun. Evropski proračun je vedno bil naložbeni proračun, eh, kohezijsko financiranje se bo nadaljevalo. Prebral sem Financial Times in pa vse, kar pišejo o tem, kako se denar premika z severa proti jugu. Torej, imeli bomo še kohezijsko financiranje, financiranje za kmetijsko politiko in tako naprej in pa seveda tudi za razvojno pomoč eh, za območja izven EU. Mislim, da bo doseganje ciljev do leta 2030 drago. Imeli smo svežen o čisti energiji eh, in eh, ugotovili, da bomo letno potrebovali 189 milijonov med letoma 2021 in 2030. 12 bilijonov pa naj bi potrebovali do leta 2030 za to, da izpolnimo trajnostne cilje tisočletja. Mislim, da je jasno, da uh, samo evropski proračun uh, lahko prispeva k temu, ne more v celoti uh, rešiti teh problemov, lahko pa prispeva uh, k reševanju, lahko ustvari spodbude za to, da se uh, Eh, zmanjšajo tveganja, zato da se v večji meri udeleži tega tudi zasebni sektor, lahko ustvari dodano vrednost s čezmejnimi dejavnostmi, ki jih eh, posamezne države ali pa posamezni projekti ne morejo doseči. In uh, pokažemo lahko na moč evropskega proračuna. E, dobro bi bilo, če bi celoten proračun bil usklajen e, s cili e, pariškega sporazuma. Ta proračun bi lahko bil tudi uh, okoljsko zdrav in prijazen. Moramo pa pogledati še dlje od tega. Imamo um, tudi instrument Istalanoje, potem uh, do leta 2023 eh, imamo program in mislim, da se moramo vprašati naslednje. Kje smo? Uh, strani Evropske unije lahko povemo dobro zgodbo, ampak kje so pa druge strani? Uh, Potem je pomembno vprašanje tudi, kam želimo iti, kakšna je naša usmeritev in kakšna bo ta usmeritev na dolgi rok. Pa še poročilo o um, dvigu temperature za 1,5 stopinje in ne več eh, strani IPCC-ja e bo tudi ključnega pomena pri našem nadaljem ukrepanju. Eh, potrebujemo strategijo um, do leta 2020 in potem namen je, da se eh, to čim prej eh, pripravi, tako da bomo eh, že v začetku naslednjega leta imeli vse pripravljeno. Potekajo pogajanja, potekajo posvetovanja in lahko vam povem, da si vsi prizadevamo k tej strategiji. Glede na to strategijo, glede na dialog iz Talanoje, glede na to, da bomo uh, Eh, leta 2023 morali stvari na novo oceniti. To so stvari, ki lahko spodbujajo tudi raziskave in inovacije. Določene tehnologije eh, so take, da jih sploh še ne poznamo. Eh, tako da potrebujemo naložbe v ta sektor in to je tudi priložnost za evropski proračun. Leta 2023 in 2028 bomo pregledali stanje in eh, to bodo mm, tako imenovani umestni eh, pregledi. In torej eh, teh tematik se bomo torej lotili tudi še ob teh priložnostih. Zaključil pa bi rad z nekaj priložnostmi in izzivi. Mislim, da imamo zdaj ustrezno zakonodajo z 12-letnim okvirom, torej do leta 2030 oblikovali bomo še ustrezne strategije do sredine stoletja, e, ne samo za kontekst Evropske unije, ampak tudi globalno. To bo ustvarilo tudi večjo gotovost za naložbe in za podjetja. Danes e, imamo že številne dobre tehnologije, e, niso pa še vse znane in eh, evropski proračun lahko zmanjša tveganja za tretje stranke in ustvari spodbudo. Lahko eh, spodbuja tudi raziskave in inovacije. In v tej luči moramo gledati na to. Poleg tega imamo tudi vse večji politični interes eh, za to. Torej, vse to lahko prispeva k naši skupni enačbi. Številni izzivi pa so tudi pred nami. Vsote, ki jih bo dala na razpolago Evropska unija, vsekakor ne bodo dovolj soočamo se tudi z številnimi drugimi prednostnimi nalogami. Imamo vprašanja varnosti, migracij in tako naprej, socialne teme. In to, da podnebje ostane vprašanje, pri vrhu lestvice prioritet je zelo pomembno, tako na notranji kot zunani ravni Evropske unije. Hvala. Um, no, Hvala, sedaj vam besedo. Gospe Moniki Skaptasti iz Evropske investicijske banke. Hvala, predsednica. Hvala za to, da vas zanima, kaj EIB prispeva v tej razpravi. Danes vam bom posredovala pregled našega dela na tem področju in potem se bom osredotočila na izzive in priložnosti. Mislim, da Evropska investicijska banka kot Evropska banka seveda upošteva cilje boja proti klimatskim spremembam, seveda podpiramo ukrepe v tem boju. Imamo zelo jasne cilje, cilj, ki je povezan z ukrepanjem na področju boja proti klimatskim spremembam. 25 odstotkov najmanj lastnih sredstev smo si zastavili kot cilj, vendar smo ta cilj že presegli, <clears throat> zlasti zaradi 35 odstotnega cilja do srede leta 2020, do katere naj bi drugim državam pomagali naši cilji imajo vlogo pri pritegnitvi pozornosti institucij, kot je EIB. Vidimo, da se povečuje tudi ambicija v zvezi z 40 odstotkom okna za inovacije in infrastrukturo. Torej, cilji so, ampak cilji niso zadostni. Poglejmo si, ali jih eh, dosegamo ali ne. No, odkar smo imeli cilje, jih dosegamo. Leta 2017 je naša celotna vrednost bila 19,4, sedaj končujemo revizijo te številke, ampak 19,4 19 milijarde, kar predstavlja 20 odstotkov vseh posojil in 2,5 milijard, kar predstavlja 40 odstotkov posojil Eh, naših naložb v državah v razvoju. Pomeni, da eden in drugi cilj dosegamo od začetka postavitve teh dveh ciljev. Kaj je pomembno? O čemer bi morali danes morda še kaj reči? To, kako se razporejajo ta sredstva, ali imamo težave z vse večjimi ambicijami pri nekaterih državah, no imamo te težave, In cilje lahko sicer dosegamo, ampak nas povpraševanje, nam povpraševanje diktira delovanje. Tako da se moramo vedno vprašati, kakšne so prioritete v tej klimatski politiki. Razporeditev projektov po prednostnih nalogah je seveda nekaj, kar, na kar se moramo osredotočiti vsi skupaj. To pa počenjamo tudi na sektorski ravni v dialogu z sogovorniki. Torej, cilji sami niso dovolj. Strategija iz leta 2017, ki, jo banka, ki si jo banka eh, zastavila, je nekaj, kar sedaj uresničujemo in se ne omejuje samo na kvantitativne cilje, temveč na vse večji učinek naših eh, podnebnih ukrepov. Skupaj z drugimi institucijami sedaj ugotavljamo, kaj pariški sporazum pomeni za določanje naših eh, dejavnosti in za prioritizacijo naših dejavnosti v okviru več sektorjev. Kot je rekel pravkar gospod Owen, ne smemo pozabiti na to, kaj se dogaja na področju vse večje odpornosti in prilagajanja ter financiranja prilagajanja. To je bil prednostni cilj v naši podnebni strategiji in to je eden od največjih izzivov v tem trenutku. Številke za prilagajanje ne naraščajo in tukaj imamo ne samo priložnosti, temveč predvsem izzive. Tretje področje, ki je cilj naše podnebne strategije, In kar je srčika zagotavljanja nekaterih zahtev, o katerih je govoril gospod eh, Owen, to pa je mainstreaming ali vključevanje podnebnih eh, ukrepov v vse politike. V vseh in naložbah, v vseh sektorjih, v vseh politikah moramo določiti sinergijske učinke, ki obstajajo med različnimi cilji in vprašati se moramo, katere so naložbe, ki nam pomagajo dosegati več ciljev. Naprimer, kakšne so sinergije med agendo na področju eh, podnebnih sprememb na eni strani in eh, na področju krožnega gospodarstva. Potem trajnostni eh, razvojni cilji, izboljšati moramo upravljanje se sredstvi in moramo vedeti, kako zagotoviti dostop do energije, kar bo skladno za cilji. Torej obstajajo neke vrste kompromisi, obstajajo tudi sinergijski učinki in na tem področju je EIB odigrala pionirsko vlogo. Ne samo, da zagotovimo, da naši inštrumenti, ki jih vključimo v analizo stroškov in koristi, vplivajo na izbiro in selekcijo projektov, temveč tudi tako, da zagotavljamo, da imamo dovolj notranjih zmogljivosti, ko se vprašamo, kako v različnih sektorjih lahko uporabljamo ukrepe za boj proti klimatskim spremembam spremembam. Kako izbiramo projekte, ki bodo vplivali tako na prilagajanje, kot tudi odpravljanje oziroma lajšanje posledic. Zadnji dve leti se osredotočamo na to. To je pomembno. Zakaj? Kaj ti eden glavnih izzivov ni samo to, da imamo uh, dolgoročne cilje, cilje vzdržnega razvoja, temveč moramo imeti tudi mm, investicijske cilje z spremljivimi projekti. Tukaj imamo seveda omejena sredstva, ampak to je tudi priložnost, da se povežemo z drugimi, naprimer s tako imenim svetovalnim vozlom ali vozliščem, In nekatere inštitucije se na ta način povezujejo, ki imajo glavno vlogo pri doseganju pariških ciljev, poleg držav članic, govorimo o mestih in o lokalnih oblasteh oziroma organih. Program Urbis je takšen, potem globalni Urbis program sedaj razvijamo skupaj s komisijo in drugimi akterji. Torej imamo vlogo, ki jo moramo odigrati pri zagotavljanju boljšega načrtovanja, pri zagotavljanju boljše priprave projektov in pri povečevanju naložb v podnebne ukrepe. Še en vidik se mi zdi pomemben in kjer potrebujemo podporo, našo podporo za deležnike, ki imajo naložbene programe, to je obvladovanje podnebnih tveganj sedaj pripravljamo sistem za obvladovanje podnebnih eh, tveganj. Ta bo pripravljen in se bo uporabljal za vse projekte do konca leta 2020. Ampak sistem obvladovanja eh, podnebnih tveganj Eh, zahteva ne samo identificiranje tveganj, temveč tudi identificiranje sredstev, ki jih uporabljamo in potrebujemo za boj proti tem tveganjem. Tudi tukaj je svetovalno vozlišče odprto za vsakogar, ki se z nami želi povezati. Trenutno se pogovarjamo z eno državo članico, ki želi, da proučimo njen program odpravljanja hidroloških tveganj, in tukaj bo EIB prispevala s svojim znanjem in sredstvi. In še ne nazadnje, kot je rekel gospod Owen, ne glede na to, kaj počne EIB, kaj počne komisija, vse to ne bo dovolj. Zagotoviti moramo, da imamo ustrezne dogovore o finančnih sistemih, da se dogovorimo o vzdržnem financiranju, in evropski akcijski načrt za eh, vzdržni razvoj je nekaj, kar moramo sedaj vključiti v naše eh, premisleke. Tukaj imamo dvojno vlogo. Naše znanje, ko gre za eh, pritegnitev zasebnih finančnih verov. S to dejavnostjo smo lahko pridobili dodatnega kapitala, ki je trikrat, štirikrat večji kot prej, dejanske naložbe pa so se za 23 krat povečale glede na prvotni prispevek EIB. E torej mi imamo to možnost eh, pritegnitve drugih, potem inovirati na področju finančnih inštrumentov. Pa še druga stvar, verjetno bo Evropsko sodišče to tudi povdarilo, namreč, da mora biti vse v luči verodostojnosti in jasnosti. Ne bo se spremenil način toka denarja iz finančnih verov, če ne bomo imeli verodostojnih definicij, ko gre za različne, naprimer, izdajalce podnebnih eh, obveznic, S tem smo začeli pred 11 leti. V Washingtonu smo sedaj najavili, da bomo šli v, sedaj v izdajo novih obveznic in sicer za trajnostni razvoj. S tem opravljamo pionirsko delo, kažemo, da je to moč narediti in to na verodostojen način. In to je velik prispevek pri razvijanju trga in pri zagotavljanju več eh, zasebnih finančnih sredstev, ki bi se prelila v projekte za boj proti podnebnim spremembam. Toliko za enkrat, potem pa bom z veseljem odgovarjala na vaše vprašanje, če jih boste imeli. Very interesting. Hvala obema za zelo zanimivi predstavitvi. Kolegice, kolegi, kdo bi želel zastaviti kakšno vprašanje našima ekspertoma? Vajne pripombe so zelo pomembne za nas, če smem sama nekaj reči. Res je, sprejeli smo zakonodajo, ampak ta zakonodaja kaže na naslednje – pomembne spremembe v načinu poslovanja in gospodarjanja so potrebne, zato pa potrebujemo finančna sredstva. Možnost pritegnitve zasebnih naložb je nekaj, kar vsi vemo, da je absolutno nujno. Kot je rekel gospod Owen, programi za klimatsko podnebno ukrepanje bodo tekmovali z drugimi prioritetami pri financiranju. In na koncu koncev morajo ti programi biti tudi dobičkonosni, če jih hočemo podpreti. Morda bi o tem, tej možnosti lahko še kaj rekli. Namreč, kaj potrebujemo, da bomo več zasebnih eh, sredstev pritegnili v naložbe potrebne za financiranje teh programov? To je vprašanje za predstavnico EIB. Gospod Tarant. Vi imate menda vprašanje? Izvolite. Ne, gospod Soler prvo. Eh, no, I just, uh, wanted... Želel bi se samo zahvaliti tistim, ki so nam posredovali toliko informacij. Imamo vprašanje za predstavnico Evropske investicijske banke, torej EIB. Prebral sem, ampak ne v, finančnem, uh, v Financial Times, da veliko denarja ste namenili podjetju Volkswagen. Zanima me, kako bi opisali oziroma kot kaj de boste definirali to v svoji bilanci stanja. Je to bil ukrep v okviru boja proti podnebnim spremembam ali ste nekoliko drugače to uh, definirali? Gospod Soler. Hvala za vse povedano. Nam je jasno, da je evropski proračun orodje za doseganje podnebnih ciljev in izpolnjevanje zavez na področju tako podnebnih sprememb kot na področju energije. Kar pomeni, da moramo vse deležnike vključiti v ta prizadevanja in vse ravni vlad vključiti v boj proti podnebnim spremembam, dekarbonizaciji in vsemu, kar je povedano, povezano z trajnostnim razvojem. Državljani so veliko krat zelo odločni in aktivni v boju proti tehim izzivom. Včasih so bolj ambiciozni na ravni lokalnih in regionalnih eh, organov kot mi. Torej sprašujem vas, kako bi to lokalno in regionalno raven lahko bolje vključili v, s pomočjo ali v okviru evropskega proračuna, ali lahko zagotavljamo v proračunu več eh, spodbud za to, da bi spodbudili lokalne in regionalne eh, oblasti eh, k temu, da bodo več svojih sredstev namenile doseganju trajnostnih in podnebnih ciljev. Hvala. Gospod Howard, hvala. Govorili ste o pogojenosti v projektih. Želim vas vprašati še nekaj. Kaj je najbolj učinkovita pogojenost v okviru projektov, ki jih financira EIB, da bi zagotovili skladnost z pariškim sporozumom? In kakšne so nauki, ki jih lahko potegnete z drugih projektov ki so bili financirani z evropskim proračunom in to praktično, kako, kje. Hvala, gospa Dali. Hvala, predsednica. Hvala govornikoma za te predstavitve. Sama se bom oglasila in bom govorila z vidika okolja o vsem, kajti prihajam iz odbora za okolje. V zadnjih letih smo sprejeli veliko zakonodaje, da bi boj proti podnebnim spremembam postal učinkovit. Največji izziv je večinoma potem, da so ti zakoni in predpisi v skladu s pariškim sporazumom. Včasih pa imam sama občutek, da nismo tukaj dovolj ambiciozni. Nismo, pravim, vse tri inštitucije, ko skupno pridemo do dogovora o ureditvi boja proti podnebnim spremembam. Mislim, da smo da zaostajamo za tistim, kar bi želeli doseči in zato tudi ne, nimamo ustreznih eh, ukrepov in pobud. Če hočemo, da bo Evropska unija res vodilna na področju boja proti podnebnim spremembam, moramo sredstva iz evropskega proračuna preusmeriti v čiste energije in boj proti tem eh, posledicam, zlasti po letu 2020 in pogajanja v okviru eh, naslednjega večletnega finančnega okvira bodo priložnost za to. Bom konkretna, kako lahko Evropska unija naredi napredek s tem, da podpira Eh, trajnostne tehnologije in prakse in katere pobude že obstajajo na tem področju. Drugo vprašanje, kako vidite, kako bi lahko povečale sodelovanje države članice, ko gre za zeleno financiranje in za to, da bi spodbudile eh, nizkooglične in podnebno odporne tehnologije. Hvala. Hvala, sedaj se vračam k našima strokovnjakoma. Vaj bom kar vprašala, kdo bi želel prvi. Ne bi mislil. Morda najprej gospod Ovn. Več vprašanj je sicer bilo za EIB, ampak vseeno, izvolite. Hvala, gospa sopredsednica. Hvala vsem za vaše vprašanje. Večinoma so, kot ste rekli, gospa predsednica, so namenjena kolegici iz EIB, ampak vseeno nekaj drugih vidikov bi pokomentiral. Postavili ste vprašanje o tem, kako spodbuditi zasebni sektor. To je zelo široko vprašanje. Ampak meni se zdi, da je pomembno zagotoviti ustrezno, ustrezen zakonodajni okvir, ki je prilagojen našim ciljem do leta 2030 in še kasneje. Potem uporaba evropskega proračuna na, v tem okviru se seveda eh, ne omejuje na EFSI, ampak tudi na nekatere druge možnosti, recimo jamstva, potem zasebno financiranje za energetsko učinkovite projekte, ki jih upravlja Evropska investicijska banka. Torej, tudi ta sredstva je moč uporabiti. Z, torej, zakonska gotovost in spodbude, to dvoje je tisto, kar je lahko koristno. Potem vprašanje, kako lahko vključimo dejavnike na lokalni in regionalni ravni v ta prizadevanja. Konkretno imamo program, to je program LIFE, za katerega je moj eh, DG eh, odgovoren. In eh, tukaj gre za eh, tako podnebne projekte, pa tudi nekatere druge. Tukaj sodeluje veliko regionalnih organov, mest in tako naprej, ki se vključujejo v te programe. Verjetno, je nekaj splošnih ciljev treba določiti na najvišji ravni, ampak to ne pomeni, da lokalni akteri nimajo tu nobene vloge. Gre tudi za globalne načrte, ki smo jih eh, sprejeli, zlasti za prilagoditev mest podnebnim spremembam. Vprašanje gospe Dali, kako lahko preusmerimo eh, proračun na trajnostne in zdržne tehnologije in raziskave? No, tako da povečamo eh, sredstva za deveti okvirni raziskovalni program, naprimer, komisija tukaj bo svoje predloge pripravila, vi kot so zakonodajalci pa lahko seveda, če s tem niste zadovoljni, predlagate še kaj več. Gre za cilj, na področju raziskav in razvoja, ki je bil preteklosti, v preteklosti že določen in nekaj denarja za to že predvidenega. In zagotoviti moramo, da bo celotni evropski proračun predmet eh, ocene učinka eh, in ugotavljanja, ali so vsi projekti skladni z podnebnimi cilji. Poleg tega ne smemo eh, pozabiti, da gre za doseganje trajnostnih razvojnih ciljev. Kar zadeva države članice in zeleno financiranje, tukaj smo šele na začetku. Imamo akcijski načrt za vzdržne no, investiranje oziroma financiranje, ki smo ga sprejeli v začetku marca. Moje kolegi v drugih delih komisije pravijo, da svet podpira ta program. Bomo videli, kako se bo razvijal, ampak počasi bo to moralo se preliti v zakonodajne akte in države članice bodo tudi morale lastno zakonodajo sprejeti na tem področju. Hvala, sedaj pa še gospa Skatasta. Bom poskusila odgovoriti na vsa vprašanja. Naj začnem pri konkretnih oblikah sodelovanja ali delovanja, ko gre za različne udeležence na finančnem trgu. Začnimo z najbolj enostavnimi interakcijami. Sodelovanje z našimi uh, uporabniki, to so finančni posredniki. To je začetek, to se vse začne. S tem zagotovimo, da vsi vedo, kaj so dejavnosti, zlasti na področju energetske učinkovitosti, ki je ključno področje za MSP-je in gospodarstvo nasploh. Torej, s finančnimi posredniki sodelujemo, da vsi razumemo, kakšne so dejavnosti upravičencev, kakšno je poročanje, ki ga morajo upravičenci opraviti, če hočemo da bo Evropska investicijska banka to ocenjevala kot podnebni ukrepi. Pripravili smo tudi inštrument za e-učenje, ki je prilagojen določenim socialnim standardom, je pa na voljo tudi na področju podnebnega ukrepanja. To je neposredna povezava z finančnimi posredniki na trgu. Potem pa se vprašamo, kako lahko posebne inštrumente pripravimo, da bi pritegnili dodatna zasebna sredstva. Naj začnem z enostavnejšim. Začnemo tako, da naložbe v nekatere sklade, ki se osredotočajo na obnovljive vire energije, ali je na energetsko učinkovitost, povzroča multiplikativni učinek. Prisotnost banke pri teh skladih je na nek način jamstvo za solidnost in je spodbudila tudi druge, da v te sklade prispevajo svoje sredstva. Še bolj pomembno pa je to, kar počenjamo, ko gre za različne Eh, tako imenovane layer sklade, sklade skladov, v katere vlagamo bodi si lastna finančna sredstva ali sredstva donatorjev za kreditiranje, ko gre za zaščito pred prvo izgubo, first loss protection, ali za, za, za zaščito, ki jo mi potrebujemo, da bolje lahko te sklade oblikujemo. Tako smo delali, ko gre za sklad za evropsko energetsko učinkovitost, to je tako imenovan layer sklad in eh, je, potem obstaja člen GIREF za izven evropske sklade. To je neke vrste sklad skladov, ki je v drugi fazi razvoja. V prvi fazi pa smo vanj uspeli res pritegniti dovolj veliko sredstev, ki so 20 do 30 krat večja kot naš začetni prispevek. Tisti, ki vas to zanima, lahko vam posredujemo bolj konkretne informacije o različnih inštrumentih. Ampak, ko gre za finančni sistem kot celoto, in tukaj naj se vrnem na akcijski načrt za vzdržno financiranje, tukaj je najbolj pomembno jasno določiti, tiste dejavnosti, ki prispevajo k podnebnemu ukrepanju. To je lažje zaradi lajšanja posledic. Tukaj imamo že uveljavljeno metodologijo, ki smo jo razvili skupaj z nekaterimi drugimi finančnimi inštitucijami, ki poročajo o teh ukrepih. In to je podlaga za naš input v ta sklad skladov do sedaj. Potem konkretno vprašanje, ko gre za družbo Volkswagen, ste mi zastavili. Tukaj je šlo za zavajanje. In mislim, da sedaj gre za zelo konkreten primer, ki ga pravčujemo. Banka v okviru svoje politike uh, izvaja ukrepe, posojila so bila vrnjena in eh, poslovne stike s Volkswagenom smo prekinili. Druge ukrepe pa bo morda banka še sprejela v prihodnosti, trenutno jih pravčujemo. Torej gre za enkraten primer. Potem lokalne skupnosti ali, če hočete, vsi deležniki na lokalni ravni. Kaj tukaj? Kakšna je vloga recimo mest, pa regij ali nasplošno povedano lokalnih subjektov? To čutimo na, to smo čutili na kopu 23. Nekdo je, mislim, da rekel, da ZDA ni bilo na tem kopu, ampak ja, so, je, so bile prisotne, mesta so bila prisotna, drž, eh, zvezdne države so bile prisotne in mislim, da je to pomembno, kaj te lokalne skupnosti imajo svoje načrte in veliko ukrepov je treba na tej ravni sprejeti in izvajati, tako ko gre za boj proti klimatskim spremembam, kot tudi za eh, lajšanje posledic. Recimo program Urbis je takšen, ki je usmerjen v podnebno uh, podnebne ukrepe in na ta način imamo tudi globalne partnerje, ki se povezujejo z nami, z EIB, z Evropsko banko za, raz, za rekonstrukcije in razvoj in tako naprej. Skratka, veliko je teh ukrepov, da identificiramo različne vloge in dodano vrednost. Obstajajo lahko subjekti, ki imajo bolj definirano vlogo v političnem dialogu, potem pa smo mi, recimo, ki smo vključeni v investicijske načrte, v pripravo projektov in v oblikovanje finančnih inštrumentov, zato da pritegnemo tudi sredstva zasebnega sektorja. Spraševali ste me o pogojenosti. Mislim, da smo uspeli z našim portfeljem za ukrepanje Eh, na področju boja proti podnebnim spremembam. To smo z pogojenostjo, ki smo jo od vsega začetka priprave projektov poudarjali. In sicer kako? S tem, da smo skupno definirali podnebne ukrepe. Torej, cilji so imeli neko vlogo pri prebujanju naših eh, uradnikov za odobritev posojil. Ampak tudi strokovnjaki za posamezne sektorje in bančniki se morajo spustiti v dialog, da ugotovimo, kakšna so vprašanja, kakšna, so, kakšna je dokumentacija, ki jo potrebujemo za to, da bi upravičili nek projekt in kako to narediti na verodostojni način. Vse naše številke, eh, ko gre za finančna sredstva na področju podnabnih sprememb, so seveda podvržene reviziji. In mislim, da je raven tega nadzora en pomemben element. Ne samo, da je to poseben signal trgov, temveč tudi mi pri sebi in naši uporabniki sredstva vedo, da morajo natančno in resno načrtovati. Če pa gledamo v prihodnost, trenutno opravljamo analizo vseh naših portfeljev, ne samo za nazaj, temveč tudi za naprej, ko gre za priložnosti investicijske priložnosti in na področju klimatskih sprememb bomo sedaj eh, obravnavali posebej po vseh sektorjih in to bo pomemben dokument. Želimo namreč ugotoviti, kaj je tisto, kar nam je ušlo iz rok. Zlasti, ko gre za prilagajanje, ukrepe prilagajanja. Smo kakšno orodje v skupku orodij in inštrumentov, ki jih imamo na voljo, izpustili ali naj pozabili, in na ta način bomo verjetno stvari spremenili. In še nekaj ob koncu, ko gre za podporo novega pristopa pri delovanju. Zlasti, ko gre za okoljske učinke. Sodelovanje s komisijo in eh, ko gre za nacionalne inštrumente za kapitalske naložbe. Te inštrumente sedaj natančno proučujemo, pri čemer uporabljamo kot izhodišče posamezne sektorje podnebja. Razvijamo nove poslovne modele, in nove inštrumente za financiranje, torej nove razrede, če hočete, v aktivi banke. Na, s temi bomo lahko morda našli druge vere financiranja in ugotovili, da obstajajo alternativni veri. National Financial Capital Facility, torej ta inštrument je nekaj, ki je že na voljo in bo na voljo tudi v, eh, izven Evropske unije v prihodnosti. Upam, da sem na vse odgovorila. Hvala. End of our panel. Ja, ne še, ker bi tudi gospod Artuirat zastavil vprašanje ob koncu tega prvega panela. Ja, v bistvu bi rad izrazil začudenje nad tem, da niste spregovorili o eventualnih eh, novih lastnih sredstvih. Kaj tako govorimo o večjetnem finančnem okviru, govorimo tudi o novih lastnih sredstvih. In eh, vi, gospa, omenjate inštrument, tisti vzvod, ki bi lahko prepričal zadevne akterje. Ali fiskalna politika ne bi mogla biti način za usmerjanje ravnanja. Kaj vi menite o ogličnem davku na zunanji meji EU? Kakšno je vaše mnenje o tem, kar bi utegnilo predstavljati trg oglika znotraj EU z marili, ki so enaka za vse države članice EU, ali ne bi to bil eden tistih vzvodov, ki jih potrebujemo? Mimo tega me zanima tudi vaše mnenje glede razkoraka, ki ga imamo med obdavčitvijo energentov in goriv na nacionalni ravni in obdavčitvijo mednarodnega prometa. Ali se vam zdi, da moramo na kontinuiran način oproščati obdavčitve mednarodnega letalskega in cestnega prometa, če pa imamo na nacionalni ravni zelo visoke davščine na goriva in energente. Glede na tesno povezavo med eh, naslednjim načetim finančnim okvirom in ustvarjanjem novih lastnih sredstev, tu smo torej vzpostavili zelo tesno povezavo in zanima me, ali se vam ne zdi, da bi morda vendarle davčna politika lahko predstavljala nek vzvod, neko spodbudo za to, da se ravnanje spremeni. Ja, sama osebno menim, da je to vprašanje za prav vse paneliste eh, danes, ne samo za komisijo in EB. Eh, vseeno, gospodovan, če lahko odgovorite. Ja, zelo na kratko, torej eh, hvala lepa za to vprašanje. Eh, Mislim, da je edino prav, če rečemo vodoma, da v sporočilu z dne 14. februarja govorimo o več različnih lastnih verih, vezanih na trgovanje z emisijami, eh, lastne sredstva iz naslova TDV, eh, skupna osnova za obdavčitev pravnih oseb in pa tudi obdavčitev eh, emisije denarja strani centralnih bank. Zdaj, jasno je, da z izstopom Združnega kraljestva, z novimi področji, kot so uh, varnost, migracija, obramba, ki se pojavljajo na evropski ravni, bo verjetno potrebno več financiranja, če bomo ohranili obstoječ obseg proračuna. Seveda sam menim, da potekajo še natančne razprave znotraj komisije glede lastnih eh, sredstev in mislim, da bomo zelo natančno vedeli, kje stojimo čez kakšen teden dni časa, ampak eh, dalek na ogliko, o tem smo veliko govorili v naših službah, prav tako pa smo se soočali s številnimi težavami pri tem, kako takšno metodologijo sploh definirati, kako določiti osebnost oglika, eh, da če pogledamo samo jeklo, ki prihaja iz ene države, iz druge države, osebnost eh, oglika se, se spreminja. In to mislim, da je zelo težavno. Drugo, kar zadeva mednarodni transport, tudi o tem se razmišlja eh, in kakor tudi o obdavčitvi goriv na splošno. Uh, Obdavčitev goriv na splošno nikoli ni bila zelo priljubljena zgodba znotraj komisije, ker zdaj mednarodni promet, tu smo naredili kakšen korak naprej, ampak to bi seveda zahtevalo uh, spremembo številnih mednarodnih konvencij. Mislim, da letalstvo ureja Šikaška konvencija, če se prav spomnim. In vse to mislim, da bi zahtevalo spremembe tudi določenih mednarodnih sporazumov, kaj šele rešitev tega problema znotraj držav članic oziroma med državami članicami in pa panogami samimi. Če bi zdaj uvedli evropski davek, kolikor jaz eh, poznam to področje, bi to zahtevalo tudi soglasje v svetu, kar je tudi velikanski vziv. Ja, ja, brez dvoma, ampak eh, če izhajate iz uh, te predpostavke, potem nam ne bo nikoli nič uspelo. Mislim, da je vendarle pač treba začeti z razpravo v javnosti. Saj ne govorim o obdavčitvi družb, o obdavčitvi, ki nima nobene zveze z oblikom, ne. E, eh, dotaknem se tega vprašanja, kajti na ta način seveda lahko prispevamo tudi k spoštovanju pariškega sporazuma. E, in dejstvo, da pač Če imamo neke pogodbe, ki obstajajo dolgo časa, jih ne smemo nikoli več odpreti, ker se svet spreminja. Ker ti sicer ne bomo nikoli storili nič in bo to pač eh, scenarij, ki bo takšen eh, vaš čas. In eh, potem bomo imeli krasne fototermine, ko bomo podpisovali stvari, kot so pariški sporozum, ampak spremenilo se ne bo nič. Tako da mislim, da na ta način samo izkazujemo nemoč. In to je tisto, kar želimo spremeniti na nek način. Tako. Pripričan sem, da bo predsednik Macron svet uspel prepričati, da naj se premakne. Ja, ko bi vas svet vsaj uslišal, gospa. No, mi na odboru za okolje smo že pogosto, pogosto krat zahtevali, da naj se prihodki iz naslova ETS uporabljajo za okoljsko trajnostne projekte, ampak kot vemo, je svet eh, skrajno posesiven, kar zadeva eh, denar. Tako da lahko samo upamo, da se bo kaj spremenilo. Tudi vi ste želeli besedo s tem v zvezi? Gospa Skatasta? Ja, bom odgovorila v francoščini. Glede na to, da je bilo vprašanje zastavljeno v francoščini. Ja, Zdaj, lahko bi vam odgovarjala kot strokovnjak za to področje, ampak eh, ker moram tu predstaviti stališče EIB, lahko s tem v zvezi povedati, povem, da je EIB pač nekakšen izvrševalec politik in vprašanje eh, je zato bolj za komisijo, zato na to ne odgovarjam. Bi pa vas rada obvestila, da EIB tudi v odnosih eh, z drugimi multilateralnimi bankami zdaj pripravlja aktivnosti na področju člena 6, torej tržne aktivnosti market-based solutions in tu bomo v doglednem času imeli nek predlog. Ko bo to delo zaključeno, bomo seveda te aktivnosti koordinirali skupaj z drugimi multilateralnimi bankami. Hvala lepa, hvala vsem za sodelovanje v tem prvem panelu sedaj pa vodenje predajem mojemu sopredsedujočemu gospodu Artuju. Hvala lepa, gospa predsednica. Torej, znova name pade ta čas, da predsedujem drugemu panelu z naslovom Vključevanje podnebnih sprememb v večletni finančni okvir po letu 2020. In eh, nauki za horizontalne prioritete v prihodnem večetnem finančnem okviru po letu 2020, torej 2020 do 2027. Brez nadaljnega besedo kar takoj dajem gospodu Johanu Urejlu, ki je direktor za izvrševanje proračuna v Generalni direkciji za proračun. Evropske komisije. Gospod Orel, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa za povabilo k sodelovanju na tem eh, panelu v imenu Generalne direkcije za proračun. Nekaj prosojnic imam, s katerimi bi pospremil mojo kratko predstavitev. To že vidimo na ekranu, kar je dobro. Torej, kolega Owen iz Generalne direkcije za podjetje nebje se je osredotočal na politične prioritete, tako da se bom jaz eh, omejil na proračunske vidike vključevanja podnebje v eh, horizontalne politike. V okviru obstoječega večetnega finančnega okvira je Evropska unija sprejela politično zavezo, da bo financirala podnebne ukrepe na ravni približno 20 odstotkov celotnega zneska večletnega finančnega okvira. Namen te ga zelo političnega in tudi zelo ambicioznega cilja je vključevanje podnebja horizontalno v vse politike. Kaj to pomeni v proračunskih eh, številkah? Približno 200 milijard evrov od skupno 1000 milijard evrov za trenutni večletni finančni okvir 2014-2020 eh, v kontekstu sprejetih obveznosti. Kar zadeva metodologijo. Pomembno je, da se zavedamo, da komisija meri in spremlja potrošnjo na aktivnosti za omejevanje podnebnih sprememb. Komisija to spremlja na podlagi prilagojenega modela OECD, tako imenovani Rio markerji in eh, to počnemo na inovativen način upoštevajoč civiko evropskega proračuna. Na ta način komisija uporablja podnebne kazalnike, podnebne markerje, ki razlikujejo med primarno in pa pomembno na podnebje vezane izdatke in eh, temu se potem tudi pripisujejo vrednosti nič odstotkov, 400 odstotkov ali 100 odstotkov in to so tiste vrednosti, ki potem jih potem upoštevamo pri obračunu podnebnih izdatkov. In to seveda uporabljamo v vseh programih, glede na to, da imamo kar širok nabor izvedenih programov v komisiji. Obenem je treba tudi vedeti, da je za takšen pristop vključevanja eh, podnebnih sprememb v horizontalne politike eh, nujno vedeti, da so zneski, ki jih identificiramo z metodologijo, kot so koeficienti za Rio Marker ali podobno, nič drugega kot eh, nek približek, ki ga velja upoštevati in ja, z veliko mero previdnosti. Dovolite zdaj nekaj številk, kar zadeva potrošnjo na področju podnebja v okviru tega večletnega finančnega okvira. V obdobju 2014 do 2017 najprej, tu so podnebni izdatki v povprečju znašali 18 odstotkov proračuna EU naša trenutna napoved za preostala tri leta tega večetnega finančnega okvira, torej 2018-2020, kaže na neznatno povišanje z 18 odstotkov v prvih štirih letih na 19,7 odstotka v zadnjih treh letih tega večetnega finančnega okvira. Celokupno gledano, torej tekom celotnega sedmletnega obdobja trenutnega večetnega finančnega okvira, na upoštevajoč, da gre tu za napovedi, naj bi podnebni izdatki, izraženi v sprejetih obveznostih, dosegli 18,8 odstotka proračuna EU, torej tik pod 19 odstotki. To morda ni ravno zgledno v smislu ambicije 20 odstotkov, pa to vseeno kaže ne le, da smo na pravi poti, temveč eh, tudi, da se premikamo v pravo smer. Če torej pogledamo zdaj nekoliko bolj podrobno izdatke v posameznih programih in se upravičujem za te zelo številne številke tu na tem na tej prosovnici, ampak kot sem razumel, je vaš odbor zainteresiran za natančne podatke po skladih, po letih, tako da bo za to imeli tudi lahko za nadaljno uporabo. Torej, če zadevo pogledamo po posameznem skladu, vidimo, da levo je delež podnebnih izdatkov odpade na poglavje 1b, 2 in v manjši meri 1a večletnega finančnega okvira. Glavne komponente ki prispevajo k podnebnim izdatkom, so Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 28 odstotkov skupne potrošnje, potem Evropski kmetijski jamstveni sklad, EAGF, 23 odstotkov, potem poglavje na B, kohezija in strukturni skladi, tu imamo Evropski sklad za regionalni razvoj, RDF, na katerega odpade 18 odstotkov in kohezijski sklad z 9 odstotki. Potem eh, pod 1a nekoliko nižji, nižje vrednosti pa še vedno pomembne obzore 2020, 8 odstotkov skupne potrošnje in povezovanje, inštrumente povezovanja Evrope, CF, 6 odstotkov. No in na zadnje, kar zadeva druga poglavja večnega finančnega okvira, približno 7 do 8 odstotkov odpade na te, torej poglavja 2, 1a in 1b skupaj predstavlja več kot 90 odstotkov podnebnih izdatkov in eh, od tega predvsem poglavje 2, torej razvoj podeželja in eh, kmetijski jamstveni sklad predstavljata skupaj skoraj 50 odstotkov celotnega zneska. To predstavlja bistveno povišanje v primerjavi s preteklimi večletnimi finančnimi okviri. Kot je že dejal gospod Owen, tudi program Life ima tu namenski program, ki igra pomembno vlogo. Naj sedaj naredim korak naprej, če podam kratko oceno metodologije in sistema, ki smo ga uporabljali in eh, rezultatov, ki smo jih dobili. Na splošno je komisija mnenja, da je rezultat, kar zadeva podnebne, podnebno potrošnje, pozitiven. Upravno breme za spremljanje podnebnih izdatkov je nekaj, kar so naši znani konzultanti pohvalili, tako kar zadeva zelo podrobno metodologijo in tudi kar zadeva doslednost te metodologije. Glavni namen določanja podnebno relevantnih eh, ciljev potrošnje v proračunu je upoštevanje podnebnih eh, vidikov že v fazi programiranja. Upoštevajoč vse, kar sem dejal, mislim, da je jasno, da je bil ta cilj dosežen in da smo na pravi poti. Če primerjamo teh eh, blizu 19 odstotkov, kar naj bi predstavljalo delež izdatkov za podnebje v trenutno večjetem finančnem okviru je v primerjavi s prejšnjim finančnim obdobjem 2007 do 2013, ker je bilo poprečje le 7 odstotkov, vidimo, da smo zdaj več kot podvojili ta rezultat. Še nekaj naukov, ki jih morda lahko potegnemo iz povedanega. Prva stvar, ki jo velja poudariti, je, da je cilj za obzorje 2020, torej cilj 15 odstotkov, cilj, ki ga nismo dosegli. In eh, trenutno pričakujemo, da bomo v trenutnem večletnem finančnem okviru dosegli nekje med 30 in 31 odstotki s podnebjem povezanih izdatkov. To je vezano tudi na nepredvidljivost določenih programskih komponent in to je ena od zadev, ki jih velja razmisliti v prihodnje in sicer ali ti cilji, podnebni cilji, ne bi morda morali biti bolj ozredotočeni na programske dele programov. Program Live bi tudi lahko igral bolj pomembno vlogo z eh, tega vidika v prihodnje in prispeval k vključevanju, orientalnemu vključevanju podnebja v vse politike. Kar zadeva metodologijo, ki uporablja komisija, ali je ta popolna, tja, verjetno ne. Vse je seveda lahko predmet kritike in uh, vsako stvar se da še nadalje izboljšati, ampak vsaka reforma metodologije, ki jo trenutno uporablja komisija, po mojem mnenju, bi zahtevala vsaj neko celovito vrednotenje. In uh, morebitni novi predlogi si prav tako zaslužijo nadaljno preučitev v luči potencialnega upravnega bremena in eh, splošno soglasje, ki mislim, da se ga delimo vsi tu, je potreba po nadaljnih poenostavitvah in tudi to velja imeti v mislih. Če zaključim to kratko predstavitev, mislim, da je na koncu koncev uspeh ali neuspeh tega procesa mainstreaminga nekaj, kar eh, bomo lahko ocenevali le na podlagi več podatkov in eh, skozi dlje časa. Kot veste, in to je bilo že večkrat omenjeno v, prejšnjih, eh, v prejšnjem panelu, trenutno pripravljamo večetni finančni okvir, torej ta svežen, ki naj bi ga komisija mm, objavila in sprejela 2. maja. Verjetno razumete, da v tej točki ne morem niti prejudicirati, niti govoriti o morebitnih podrobnostih tega predloga, ampak če odgovorim na to, kar je dejal predsedujoči glede novih lastnih sredstev, sporočilo Evropskega parlamenta, kar zadeva ključni pomen novih lastnih sredstev, je bilo jasno slišano in razumljeno na strani komisije in eh, ta je skušala to seveda tudi upoštevati pri pripravi naših predlogov za naslednji načetni finančni okvir. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod Urel. Torej, v prihodnjem večetnem finančnem okviru bomo imeli samo eno poglavje, podnebje. No, boste lahko <laughs> odgovorili na to vprašanje nekoliko kasneje, ampak najprej besedo dobi gospod Wynne Owen član Evropskega računskega sodišča, ki je sem pripotoval iz Luksemburga, če sem prav razumel. Hvala, gospod predsednik, za to priložnost, da tudi z vami delimo rezultate našega dela in tudi sam si bom pomagal s prosojnicami pri svoji predstavitvi. Torej, najprej bi predvsem rad spregovoril o našem poročilu iz novembra 2016 o porabi enega od vsakih pet evrov iz evropskega proračuna za podnebne ukrepe. Potem na kratko tudi v našem pregledu evropskih ukrepov na področju energetike in podnebnih sprememb, kar smo objavili septembra 2017. Torej, najprej vsak eh, peti evro. Torej, naše ključno vprašanje je bilo, ali je ta cilj, da se porabi vsaj 20 odstotkov evropskega proračuna za energetike, podnebne ukrepe, cilj, ki ga bomo z verjetnostjo dosegli in ali je uporabljen pristop takšen, da bo dodal vrednost, da bo ustvaril dodano vrednost. Gre torej za približno 200 milijard evrov eh, porabe za podnebne ukrepe v celotnem obdobju. Od oktobra 2015 do februarja 2016 smo opravili obiske na Polskem, kohezijska in eh, skupna kmetijska politika, Nemčija in Romunija, kohezija, Francija in Španija, SKP. Podobno smo opravili tudi za obzorje 2020, za ribištvo in program LIFE na ravni komisije. Prav tako sem se sam sestal s ključnimi eh, komisari na tem področju. Ne, v to nismo vključili potencijalnih negativnih okoljskih učinkov. Eh, Eh, določenih drugih eh, evropskih proračunskih izdatkov, pa prav tako nismo vključili proračunsko porabo, ki ni vezana na podnebje. Prav tako drugih podnebnih izdatkov izven proračuna EU, se pravi programi EIB, ne sodijo v naš nabor aktivnosti, prav tako smo lahko upoštevali načrtovane izdatke, kajti smo še nekoliko prezgodaj v fazi izvajanja, da bi se lahko osredotočili na dejanske izdatke. Ugotavljamo, da napredek je, ugotovili smo, da je več in bolje, bolj ciljno usmerjenih podnebnih eh, ukrepov in njihovega financiranja, še posebej v okviru IRDF e in kohezijskem skladu. Eh, kmetijstvo, razvoj podeželja ribištvo in ropsko socialni sklad, tu pa nismo videli nobenih eh, resnejših premikov v smeri podnebnih ukrepov. Prav tako mm, nismo ugotovili ustreznega preučevanja potencijalnih možnosti in prav tako raziskave niso eh, niti blizu 35-odstotnemu cilju. Torej, delež se je v obdobju 2014-2016 povečal, kot smo ravno kar slišali, in celo presegal v letu 2016 cilj 20 odstotkov, ampak ocene za leti 2017 in 2018 sta pod 20 odstotki in zato komisija računa, da bomo dosegli le 18,8 odstotka porabe proračuna za podnebne ukrepe v celotnem večernem finančnem eh, okviru 2014-2020 je torej približno, približno 12 milijard evrov nam manjka do ciljne vrednosti 20 odstotkov. To seveda so številke komisije, v katerem in v našem poročilu smo jasno dejali, da gre po našem mnenju tu za nekoliko preambiciozno eh, oceno. Analizirali smo metodologijo komisije in tudi nakazali, kje po našem mnenju njihova metodologija ne sledi mednarodnim smernicam. Še posebej na področju kmetijstva in razvoja podeželja naši izračuni kažejo, da je 33 eh, milijard eh, manj dejansko bilo porabljenih za podnebne ukrepe v tem obdobju. Eh, sploh kar zadeva neposredna plačila. Če bi uporabili konzervativni pristop, bi po našem mnenju ta prispevek padel do približno 9 odstotkov, pri razvoju podeželja pa ocenjujemo, da je prišlo do skoraj do 24 milijard evrov preko merne ocene, kajti po našem mnenju metodologija komisije premalo razlikuje med različnimi ukrepi. Moram reči, da ko smo se soočali s podobnimi zgodbami v e RDF-ju in v, pri kohezijskih skladih in drugih eh, delih komisije, smo gotovili, da ta uporablja bistveno bolj natančen pristop brez kakšne prekomerne birokracije, tako da prihodnič vsekakor tu je možen napredek. No in seveda še vedno je čas za spremembe v sedanjem večletnem okviru. DG Agri lahko razvije nove ukrepe ali na novo določi cilje za obstoječe ukrepe in komisija lahko tudi uporabi svoje dejansko delo, kar zadeva, svoje zadanje delo, kar zadeva prihodnost SKP za pripravo učinkovitih ukrepov v prihodnosti. Naj tudi omenim druga poročila Evropskega sodišča, eh, računskega sodišča, kar zadeva zelenitev SKP, kar zadeva schemo osnovnih plačil iz decembra lani in marca letos, potem naš dokument naš opomnik o prihodnosti financ EU na splošno iz februarja letos in naš opomnik glede prihodnosti SKP, ki smo ga izdali marca letos. Če torej zaključim s tem poročilom o 20 odstotkih, kar zdaj vrste skave, obzorje 2020 eh, bistveno zamuja pri doseganju cilja 20 odstotkov in eh, skoraj da polovica vse potrošnje bi morala biti namenjena podnebju v prihodnih letih, da bi nadoknadili to zamudo. Torej, priporočila. Vsekakor je mm, tu uh, začetek bil dober, ampak so možne izboljšave. Najprej treba izboljšati okvir za poročanje. Priporočilo 3. Ko načrtujemo potencijalni prispevek vsake posamezne proračunske postavke, tu mora komisija poskrbeti za to, da bodo takšni načrti temeljili na realnem in robustnem ocenjevanju potreb na področju podnebnih sprememb in tudi na potencijalu, ki ga ima posamezno področje, da prispeva k preprečevanju podnebnih sprememb. Prav tako mora komisija odpraviti eh, preko merne ocene na področju razvoja podeželja, priporočilo 5, kadarkoli letna konsolidacija kaže, da so pričakovani prispevki nekega področja morda Eh, nedosežni, mora komisija pripraviti akcijski načrt za zadevno področje in določiti, kako namerava poskrbiti za to, da se nadoknadijo zamude. Priporočilo šest, komisija naj v sodelovanju z državami članicami v okviru skupnega upravljanja razvije harmoniziran in sorazmeren način za spremljanje dejanske implementacije podnebnih ukrepov. No in v skladu z pobudo o proračunu za doseganje rezultatov je potrebno določiti jasne kazalnike doseganja rezultatov na področju podnebja na vseh področjih, še posebej z namenom ocenjevanja doseganja cilja znižanja emisij topogrednih plinov. To je sestavni del na rezultatih temelječega proračuna v prihodnosti. In najboljše prakse glede podnebnih eh, ukrepov med državami članicami je prav tako potrebno izmenjevati. In že sedmo priporočilo menimo, da mora komisija identificirati tudi tiste področje, kjer je izkoriščenost eh, ukrepov za preprečevanje podnebnih sprememb eh, preniska, naprimer socialni sklad in pa eh, drugi. Komisija in države članice morajo okrepiti vključevanje podnebnih ukrepov na horizontalni ravni v kmetijstvu, razvoj podeželja in ribištvu, naprimer tudi z razvojem novih ali z določitvijo novih ciljev za obstoječe ukrepe. Naše poročilo je bilo nekoliko bolj skeptično, kar je razumljivo, glede na to, da je naša vloga, vloga mm, revizorja oziroma računskega sodišča. Menimo, da vlada resna nevarnost, da ne bomo dosegli eh, celja 20 odstotkov. Napredek je, to ugotavljamo, ampak na ključnih eh, področjih gre v veliki meri za nespremenjen scenarij. Komisija in države članice morajo zato preučiti vse možne ukrepe, Eh, in potencijalne priložnosti za to, da se dejansko naredi premik v smeri podnebnih eh, ukrepov. Če zaključim in če si pogledamo širšo sliko, kar zadeva naš nedavni pregled evropskih eh, ukrepov na področju energetike in podnebnih sprememb. To je bil pregled našega dela na področju revizije v zadnjih petih letih in tudi dela, ki so ga upravili nacionalna računska sodišča. Če pogledamo prihodnost, vidimo tu kako veliko ukrepov bo potrebnih na področju zmanjševanja topogrednih eh, plinov, če želimo doseči naše cilje, torej 20 in 40 odstotkov. Do leta 2050 eh, je namera, da se zniža njihov izpust za 80 oziroma 95 odstotkov v primerjavi z vrednostjo leta 1990. Emisije nam je uspešalo eh, zniževati približno za en odstotek letno v zadnjih 15 eh, letih, oziroma v, v obdobju 90 do 2015. Če želimo doseči cilj leta 2030, bo treba ta letni cilj dvigniti na en odstotek in pol. Torej, to pomeni 50 odstotkov večji rezultat kot eh, do leta 2015 in po letu 2030 bomo morali storiti 3 do 4 krat več v primerjavi z dosedanjimi povpreči, če želimo doseči ta cilj. Nasplošno torej lahko ugotovimo, da evropskih ciljev ne bomo dosegli brez resnih eh, novih prizadevanj, kar bo zahtevalo ukrepe v vseh panogah ekonomije in to bo zahtevalo tudi večjo usmeritev v to, kar lahko storimo na področju ekonomije. Eh, javnih in zasebnih eh, proračunov. Zato sem hvaležen obema odboroma za današnjo razpravo, ki je še kako dobrodošla. In še zadnja prosojnica. Mislim, da moramo razumeti tudi ta izziv financiranja v širšem kontekstu. Naš splošni pregled je identificiral sedem izzivov, ki smo jih eh, namenoma izpostavili na najvišji ravni, da se ustrezno informira zakonodajna razprava tu v parlamentu in drugot. Kot vidite, financiranje, ki ga tu izpostavljam, predstavljale eno od sedmih paralel, ampak, uh, od sedmih eh, prioritet, ampak uh, to ni nekaj, na kar velja gledati ločeno, kajti vsi ti ukrepi so potrebni in medsebojno povezani. Pomembno je, da vi kot zakonodajalci regulatorni okvir uspešno um, izvedete, upoštevajoč tako imenovani zimski svežen za energetiko in povezano podnebno zakonodajo za energetski prehod, za energetsko tranzicijo, da se na ta način spodbudi nadaljne zasebne investicije in spodbude. Najlepša hvala za vašo pozornost. Si, Wen, pour, uh, hvala za to predstavitev. Naredili ste revizijo. In uh, mislim, da pri določenih točkah uh, uh, je nekaj olepšav bilo. Predstavitev je bila lepa, prijetna, ampak zraven je bilo tudi veliko kozmetike. Ampak o tem bomo še govorili. Zdaj pa besedo dobi gospod Markus Trilling. Uh, ki je direktor organizacije CAN, Mreža za podnebno ukrepanje. Hvala. Hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Danes sem tukaj zato, da vam pokažem, kako brati med vrsticami. Predvsem v tem trenutku, ko se sprašujemo, koliko lepšav je bilo eh, že danes pri teh predstavitvah. Eh, sam delam pri eh, mreži KEN, 150 eh, organizacij je pridruženih naši mreži in naša naloga je, da preprečujemo podnebne spremembe. Z tega vidika tudi obravnavamo večletni finančni okvir in številne programe. Odkrili smo veliko neizkoriščenega potencijala glede tega, kako bi lahko bolje ukrepali proti podnebnim spremembam. Iz tega lahko potegnemo tudi veliko lekcij in to potem prenesemo v prihodnji MFF. Rad bi vam danes eh, predstavil um, te zadeve. Eh, drugi člen iz Pariškega sporazuma zahteva, da finančni tokovi pomagajo preprečiti podnebne spremembe. In eh, evropski proračun je evropski finančni tok, tako da eh, vsaka poraba eh, na evropski ravni mora biti tudi usklajena s pariškimi cili. To je naše izhodišče in naš razlog za obstoj. Kolega iz računskega sodišča je že pokazal ta graf. Sam mislim, da moramo dramatično Eh, zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki jih povzroči človek. Eh, slišali smo v cilju 25 odstotkov, potem imamo tudi 40 odstotni cilj, ampak ta ne bo dosežen eh, s trenutno hitrostjo zmanjševanja. Potrebujemo veliko večja prizadevanja za to, da bomo dosegli cilj od 80 do 95 odstotkov. ta pospešena prizadevanja, ki jih potrebujemo, eh, lahko zagotovimo s pomočjo proračuna. Mi pravimo, da podnebno odporen proračun lahko naredi to tranzicijo veliko bolj gladko in eh, lahko zagotovi tudi ustrezna sredstva, ki jih potrebujemo za zmanjševanje toplogrednih plinov. Eh, tukaj vidite, koliko toplogrednih plinov je prišlo iz katerega sektorja. To je bilo leta 2015 eh, in vsi ti sektori prejemajo evropsko pomoč. So upravičeni do evropskih sredstev. In eh, evropska sredstva so celo odločilna za razvoj teh sektorjev v prihodnje. No, eh, večina sredstev prihaja iz kohezijske politike. Pričakujemo lahko predlog komisije v zvezi s tem v začetku maja, ampak proračun je sestavljen iz posameznih programov in pričakujemo, da bo ob koncu maja um, prišla na dan tudi zakonodaj na področju kohezijske politike. Potem um, pa se bodo spremljale odločitve uh, v zvezi z uh, porabo denarja iz kohezijske politike. Torej, ali bo ta denar porabljen za, uh, za žigalnice odpadkov ali pa za um, obnovljive vire energije, naprimer. Zaenkrat se veliko financira transportni sektor, eh, cestni promet in tako naprej. In če želimo zmanjšati eh, naraščajoči cestni promet, potem moramo razmisliti o tem, kakšni bodo pogoji za prihodnje financiranje. Ali bo šlo za osnovno infrastrukturo ali bo šlo za ukrepe, ki bodo omogočili eh, trajnostno mobilnost in pa prevoz blaga in ljudi. Potem eh, Evropska unija vlaga tudi v energetsko učinkovitost stavb. Eh, stavbe povzročijo 12 odstotkov emisij toplogrednih plinov in sicer za ogrevanje in hlajenje. Eh, mislim, da tukaj obstaja potencial za zmanjšanje financiranja. Potem imamo tudi instrument za povezovanje Evrope. Trenutno vidimo, da gre veliko sredstev za plin in plinovode. Dvakrat več eh, investicij je bilo v plin kot v elektriko, naprimer. Na električnem trgu je prišlo do zastoja, ne dobimo. Eh, no, oziroma ne izkorišča se veter severa in pa sonce z juga. Zato, ker nimamo dovolj povezav in to je priložnost za CEF. Potrebujemo tudi reformo skupne kmetijske politike, ki bo morala zmanjšati emisije eh, CO2 in tudi ne CO2, torej drugih plinov. Potem raziskave in inovacije. Eh, v okviru eh, sektorjev ETS se emisije dvigujejo v zadnjem času in če Evropska unija želi postati Eh, vlagateljica, glavna vlagateljica v čisto eh, tehnologijo, v raziskavi in razvoj, potem morata svoje prispevati eh, raziskave in področje raziskave, raziskav in inovacij. No, poglejmo si deleže evropskih eh, strukturnih investicijskih skladov. Kohezijska politika oziroma kohezijski skladi so glavno urodje financiranja v številnih državah in tukaj eh, vidimo eh, strukturne investicijske sklade, eh, kolikšen je njihov delež v javnih investicijah, 11 držav izstopa, eh, upoštevali smo tudi okvir iz EIB, eh, s tem se spodbujajo tudi zasebne investicije. In to, kako so uporabljena sredstva, kaže tudi na prihodni razvoj regije in usmeritev regije. Tukaj pa imamo uh, preglednico tega, kako se kohezijski denar porablja uh, za podporo podjetjem, potem investicije v ljudi, za socialno vključevanje, potem usposabljanje, izobraževanje za poslovanje in tako naprej. In če si pogledamo pobliže 8 odstotkov eh, porabe za energijo, potem eh, vidimo, da um, veliko tega eh, še vedno porabimo za plin, to ni skladno s cilji iz Pariza. Potem veliko se sicer vloži v energetsko učinkovitost, ampak učinkovitost stavb, naprimer, je pokazala, da samo 4 uh, odstotke eh, kohezijskega denarja porabimo za stavbe. Potem, eh, če pogledamo prehod na čisto energijo, delež obnovljivih virov v čisti energiji eh, iz celotne kohezijske politike in sredstev. 5,4 odstotke prejema največja prejemnica. Eh, ampak če si pogledamo po razdelitvi in dodelitvi, vidimo, da čista energija ni prioriteta. Potem transportni sektor. 20 odstotkov iz kohezijske politike. Tukaj vidimo, da velik del investicij eh, gre za eh, avtoceste in ceste. To je sicer potrebno na nek način, ampak sprašujemo se, kje je financiranje za prehod, za tranzicijo, za mobilnostne rešitve v transportnem sektorju, kjer bo upoštevana tudi urbana razsežnost, ki mora upoštevati tudi prevoz blaga. Mm, tukaj gre za CEF, ki je eh, predvsem pomemben v transportu. Financirajo pa se predvsem uh, um, ceste. Uh, dvakrat več denarja se porabi za plinovode, kot pa za uh, električne povezave. Potem uh, vlaganja v fosilna goriva tudi niso v skladu s pariškim sporazumom. E, malo bom pospešil, oprostite. 20 odstotkov proračuna za podnebje, slišali smo po 106 milijardah v SKP-ju. In res moramo paziti, da eh, se bodo okoljski ukrepi izboljševali in da bomo pozorni na to. Potem eh, 40 milijard prihaja eh, za železnice, vendar pa eh, imamo še vedno veliko manevrskega prostora, da to financiranje izboljšamo. Eh, moramo se uh, zavedati tako imenovanega greenwashinga, um, koliko uh, podnebnih ukrepov je dejansko novih, uh, potem fosilna goriva, uh, vlaganje v fosilna goriva je um, slepa ulica. Kako bomo prišli do višjih ciljev? Potrebujemo boljše, ambicioznejše cilje, o tem smo že govorili. Um, treba izboljšati uh, ukrepe. Uh, Eh, potem eh, zagotoviti više pragove za energetsko učinkovitost, za pametno, eh, pametno distribucijo električne energije. Na drugem mestu treba je zagotoviti, da bo proračun podnebno odporen, tako da ne bomo več financirali plinovodov, potrebujemo tudi reformo SKP-ja, potrebujemo ustrezno, uh, ustrezne povezave med transportnim sektorjem in električnim sektorjem in pa čisto na koncu zagotoviti je treba, da bodo novi skladi uh, eh, uskleni tudi s tem, uh, kako denar porabljajo države članice. Potrebujemo sistematičen pristop, ki bo dolgoročen. In zato moramo poznati tudi nacionalne načrte držav članic do leta 2030. Eh, tudi države se morajo zavezati k svojim podnebnim ciljem. Eh, lahko bi razmislili naprimer o spodbudah, mehanizmih za spodbude ali pa eh, neko, o neki rezervi, iz katere bi lahko črpale države. Mm evropski proračun je pomemben za ključne sektorje in pa za ključne regije prejemnice, predvsem so to manj razvite regije na vzhodu. E, veliko je neizkoriščenega potencijala za podnebne ukrepe, zato da se okrepi podnebno ukrepanje, pa ni treba tukaj izvajati neke revolucije, ampak lahko Eh, gradimo na že obstoječih strukturah, eh, naprimer na schemah za spodbude, na pogojevanju, na strateških in operativnih povezavah eh, z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti do leta 2030. Hvala. Merci pour cette vision très, très volontariste. Et... Hvala za to vašo vizijo, ki je tudi zelo optimistična in pozitivna, kaže da imamo še veliko manevrskega prostora. Zdaj pa bomo dali možnost še vsem vam, da se odzovete, eh, če to želite. Eh, lahko spregovorite o vseh teh treh eh, prispevkih, za katere se govornikom tudi prisrčno zahvaljujem. Gospod Howard. Dobro, kar nekaj zaključkov lahko potegnemo iz tega. Najprej poročilo računskega sodišča. Z zanimanjem sem pred kratkim prebral in potem tudi razmišljal o poročilu, um, o katerem smo glasovali danes eh, zjutraj, o prihodnosti kmetovanja in eh, pridelave hrane. Um, vi ste govorili o zelenitvi kmetijske politike in Če sem poročilo pravilno razumel, je ideja uh, v tem, da, da eh, gledamo na financiranje. Mm, imamo uh, kmetovalne prakse, ki že obstajajo in na teh bi morali uh, graditi. Imamo pa tudi. Um, transformativni učinek, ki pa ni veliko dosegel. Upam, da sem poročilo prav razumel. Če ga nisem, mi prosim povejte, eh, kakšne korake bi po vašem mnenju morali sprejeti. Potem eh, doseganje potencijala eh, transformativnega financiranja v prometu, to, da se zagotovi prehod v prometu. Mi si želimo zelenega prometnega omrežja, ampak investicije, eh, ki so za to potrebne, bodo zelo eh, velike. Naprimer, da bodo električna vozila ustrezno delovala. Eh, te naložbe bi morale biti ogromne. Kako naj v okviru trenutnega proračuna zagotovimo, da bo promet bolj zelen? potem pa še eno področje in sicer kohezijska politika. Um, kakšne so možnosti uh, proračuna za odmik od uh, um, oglikovodikov? Mislim, da mi Predvsem eh, eh, govorimo o tem, koliko sredstev bi dali na voljo v okviru proračuna, v okviru večletnega finančnega okvira. Eh, veliko je razprav o financiranju za boj proti podnebnim spremembam. Ampak vprašanje je, kako to dejansko izvajati. Tukaj pa smo, če se blago izrazim, zelo nejasni kako bi mi kot eh, zakonodajalci lahko eh, učinkovito v prakso spravili naše proračunske cilje. Ali moramo zagotoviti eh, specifična pogojevanja, kakšni bi bili tisti ukrepi, ki bi jih vi predlagali za to, da bi ti naši proračunski nameni se dejansko uresničili. Hvala. Hvala. Predsednica Gresle zdaj dobi besedo, izvolite. Najlepša hvala. No, to je že bilo zanimivo, to, kar smo pravkar slišali. Ampak človek se potem vpraša, če vidi, kako pomembne so podnebne spremembe in kako je treba financirati boj proti njim se človek kar čudi. Ampak komisijo bi vprašala, kakšni so navki, ki jih ona lahko naredi iz tega in kako bomo delali naprej. To, kar smo do sedaj delali, je ravno nasprotno od tistega, kar smo govorili. In če gre za financiranje boja pri, proti podnebnim spremembam, se te zneski znižujejo. In uh, tudi lažne trditve so prisotne, recimo uničujoče poročilo računskega sodišča. Zato sprašujem komisijo, kako gledano vse to. Veliko truda, veliko besed se mi zdi, da je eno dejanja, so pa nekaj povsem drugega, bistveno manj jih je. Želi še kdo besedo, gospod Tarant? Je, je, um, No, dve kratki vprašanji za komisijo. Prvo je splošno. Ali se uh, v glavnem strinjate s tem, kar pove računsko sodišče? Uh, predvsem tukaj, da je treba še veliko storiti ali pa se ne strinjate. Potem pa program LIFE. Uh, kakšne so možnosti za ta program v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira? Potem imam pa vprašanje za uh, računsko sodišče. Ali ste kdaj razmišljali o tem, da bi uh, morali narediti revizijo tudi eh, nepodnebnega dela proračuna? Uh, kajti uh, to tudi lahko ima resne posledice za podnebni del proračuna. Pa še gospod uh, Triling. On je govoril kot moja skrita zelena vest, eh, ki je eh, globoko v meni eh, zakopana, zato ker moram sklepati tukaj številne politične kompromise. Hvala. No. Še kdo drug? Ne. Potem pa bi še sam nekaj povedal. Komisija meni, da smo pri 20 odstotkih evropskega proračuna. In eh, proračun predstavlja en odstotek evropskega BDP-ja. Torej, 20 eh, odstotkov enega odstotka eh, predstavlja nič dva odstotka evropskega BDP-ja. oziroma nič cela dva odstotka evropskega BDP-ja. Um, pa gre za boj proti podnebnim spremembam, ki lahko bistveno vplivajo na človeško življenje na tem planetu. In uh, nič cela dva odstotka BDP-ja za neko prioriteto je res malo. Eh, računsko sodišče Te je tudi reklo, da je mogoče bilo tukaj nekaj kozmetičnih popravkov mm, pri sami predstavitvi. In če odštejemo še te kozmetične popravke, bi lahko bili eh, samo pri nič cela enem odstotku ali nič cela petnajst. Ali obstaja eh, način, kako ukrepiti eh, nacionalne ukrepe in jih eh, Eh, dopolniti z evropskimi ukrepi. Ali lahko to na kakršen koli način merite? Besedo pa zdaj dobijo naši trije strokovnjaki. Ne vem, kdo bo prvi govoril. Eh, gospod Urel, eh, ali lahko spregovorite o dvomih, ki jih je izrazilo računsko sodišče o vaših podatkih? Hvala, ne bi si upal ugovarjati podatkom računskega sodišča. Ampak, no, tri stvari bi rad povedal. Nekaj članov in članic je vprašalo, ali smo sploh kaj dosegli in kakšna je dejansko situacija. To vprašanje bistveno presega mojo današnjo vlogo, namreč da podam eh, pregled eh, porabe denarja eh, za podnebne ukrepe. Mi samo merimo prispevke iz evropskega proračuna, ne moremo pa meriti rezultatov in tako tudi ne moremo oblikovati mnenja o tem, kakšne so posledice in kaj je bilo doseženo. S tem prehajam na drugo točko. In sicer, ali se komisija strinja s kritiko računskega sodišča. Komisija zelo dobro pozna priporočila, ki jih je podalo računsko sodišče leta 2016 v svojem poročilu. S sodiščem smo imeli tudi zelo poglobljeno razpravo mnen o teh priporočilih in nekaj priporočil eh, strani sodišča smo vsekakor sprejeli ali pa delno sprejeli. Ampak kar se pa tiče priporočila o možnih precenitvah eh, na področju eh, regionalnega razvoja in razvoja podeželja, tukaj pa mislimo, da da bi v naslednjem večletnem finančnem okviru, torej od leta 2021 naprej, lahko metodologijo um, eh, spremenili in prilagodili. Ne vidimo pa smisla, da bi metodologijo spremenjali sredi tega večletnega finančnega okvira, zato ker moramo ohraniti konsistentnost eh, in isto metodologijo pri poročanju tekom enega finančnega eh, okvira. Eh, kar se tiče drugih priporočil, nekaterih tudi nismo mogli eh, sprejeti zato, ker bi se s tem povečalo upravno breme na ravni uprav držav članic. Vsaj v, eh, na tej trenutni točki jih nismo mogli sprejeti, mogoče jih kdaj v prihodnje bomo. Potem, kaj lahko naredi proračunski organ? To je bilo tudi eno vprašanje. Eh, no, to, da sledimo um, podnebnim spremembam in pa financiranju boja proti podnebnim spremembam, eh, imamo tudi priložnost naslednje generacije evropskih programov. Komisija bo podala svoje predloge eh, tekom meseca maja in v prvi polovici junija. ti programi bodo, bodo gotovo v zadostni meri upoštevali tudi podnebje. Obstaja pa tudi e, možnost za zakonodajni organ, da se tukaj vključi, da predlaga pogojevanje ali pa da podpre e, predloge komisije. E, s tem pa bom svoj prispevek tudi zaključil. Hvala. Merci, monsieur Rel, monsieur... Hvala. Gospod Win Owen strani računskega sodišča bo zdaj spregovoril. Uh, eh, hvala. Bom eh, se skušal navezati eh, na vse, kar je bilo povedano v zvezi z računskim sodiščem. Hvala, gospod Howard. Hvala, da ste omenili poročilo o, o zelenitvi. To je novo poročilo in um, Poročilo je povsem v skladu um, z 20 odstotki, o katerih sem govoril v svoji predstavitvi. Naše poročilo uh, uh, pravi, da um, trenutna ozelenitev ne bo bistveno izboljšala rezultatov na področju uh, podnebja. Um, ozelenitev bi morala doseči eh, določene cilje, ampak eh, v tem okviru eh, se to ne bo zgodilo, predvsem zaradi tega, ker v zelenitu poteka samo na približno petih odstotkih evropskih zemlišč v kmetijstvu. Ehm, poleg tega se uporabljajo stare prakse in mislim, da eh, pri vključevanju ozelenitve v različne politike, da smo mi tukaj eh, dovolj naredili. Naslednja stvar, ki bi jo morali narediti, je podpora za električna vozila. Kako lahko tukaj ukrepamo? Trenutno pripravljamo poročilo o vzeljenju, Um, program komisije uh, in pa načrtih za shranjevanje energije na ravni EU. Uh, proučujemo tako statično shranjevanje uh, v omrežju in pa mobilno shranjevanje, naprimer v samih avtomobilih ali drugih prevoznih sredstvih. Upam, da bom lahko v začetku naslednjega leta vsega spet prišel sem in bolj podrobno odgovoril na to vaše vprašanje, ki ste ga povsem upravičeno zastavili, kajti to je res pomembna tema. Komisija je tudi podala številne pobude na tem področju, ampak eh, moramo še oblikovati celovito strategijo. Potem glede kohezije, tukaj ste vprašali o tem, da se mora eh, zagotoviti eh, posebna sredstva za odmik od oglikovodikov na notranjem eh, trgu ločeno, pa smo pripravili eh, tudi poročilo o um, odmiku od jedrske energije. Določene države so se odločile za ta odmik in vemo, da obstajajo tudi regije v Evropski uniji, kjer lokalne skupnosti, kjer industrija in zaposlovanje, kjer je vse to zelo odvisno od odmika eh, Eh, jedrske industrije in od eh, oglikovodikov ter fosilnih goriv. Torej, eh, tukaj bodo potrebne spremembe. In predlagali smo, da se zagotovi ustrezna fleksibilnost, zato da bo možna tranzicija, ki se bo morala zgoditi v vseh industrijskih sektorjih, predvsem tistih, ki ste jih omenili tudi vi. Eh, treba bo razmisliti o tem in veselim se že predlogov komisije na tem področju. Kar pa se tiče financiranja eh, podnebnih eh, sprememb oziroma boja proti podnebnim spremembam, ali obstaja kakšen mehanizem, ki bi to lahko spodbudil? Mm, Naprimer, če se bomo česa domislili, bomo tako kot pri jedrskem, jedrski razgradni um, se obrnili na vas. Mislim, da bi uh, se moralo ukrepanje na tem področju nadaljevati. Zelo presenečen bi bil, če računsko sodišče eh, ne bi uh, se v prihodne uh, tudi ukvarjalo s tem. To je en način, kako zagotoviti odgovornost. No, mislim pa, da bi tudi vi lahko bili veliko bolj zahtevni, zahtevali bi lahko letno poročanje in pa um, boljše eh, prakse eh, komisije. Gospa Grisle, veseli me, da ste eh, tukaj. Vaše vprašanje je bilo zelo pomembno, ampak se um, navezuje predvsem na delo komisije, tako da bom njim prepustil odgovor. Gospod Tarant, vi. Pa uh, ste vprašali, ali bi lahko naredili revizijo tudi nepodnebnih uh, Eh, dejavnosti. Tu bi bilo pomembno delo. Zanimivo vprašanje ste mi postavili eh, in v tem primeru tega, kar eh, ste želeli slišati, res nismo pokrili. Ko sem začel delati na koheziji, se tudi nismo dosti spraševali o podnebni skladnosti. Mislim pa, da je res treba iti v smeri tega, da se naredi proračun 100 odstotno podnebno odporen. Zato bi bilo zanimivo proučiti tudi nepodnebne vidike in nepodnebne uh, politike. Gospod Artvi, vi pa ste tudi postavili uh, kar nekaj vprašanj. Uh, vaše prve pripombe so me spodbudile k temu, da. Eh, tudi na par stvari upozorim. Eh, nismo podali revizije raziskav in razvoja oziroma porabe denarja na tem področju. To tudi morate upoštevati. To ni tema današnjega razgovora. Eh, nismo rekli, da ni treba podnebnih sprem vključevati vse politike, ampak je pa treba izboljševati metodologijo predvsem v kmetijstvu in um, vesel sem, da je to potrdila tudi komisija. Upam, da se bodo v prihodne odzvali na naše, um, naša priporočila. Potem Evropski socialni sklad, raziskav in razvoj. Uh, um, tukaj v začetku ni bilo podnebnih ciljev, samo 1,3 odstotkov um, iz socialnega sklada je bilo namenjenih eh, podnebnim ciljem. Ampak mislim, da je tukaj veliko priložnosti za uh, zeleno rast in razvoj. Potem pa, uh, kar se tiče uh, splošne porabe za um, boj proti podnebnim spremembam. Uh, Ehm, tukaj nismo mi edina institucija, recimo francosko računsko sodišče tudi zelo uspešno dela na tem in mi z njimi sodelujemo. Ehm, ne želimo pa dodajati ehm, k izdatkom, želimo predvsem opredeliti tiste vrzeli, ki še obstajajo. In še naprej bomo sodelovali z našimi kolegi, pri tem pa spoštovali njihovo nacionalno suverenost. Mi smo predvsem revizorji za evropski proračun. Hvala. La souveraineté nationale en matière d'audit, on sait ce à quoi ça peut aboutir. No, um, pri revizijah uh, vemo, um, kako se to lahko konča. Računi so tudi predmet nacionalne suverenosti. Mislim, da bi morali imeti neko minimalno stopno konvergence uh, in neko globalno vizijo Evropske unije. To, kar lahko naredimo, ni cela 15 odstotki eh, BDP-ja mm, Evropske unije. Tu je eh, vse zelo omejeno, ker eh, so sredstva tako nizka in če bodo države ustrajale pri svojih dejavnostih, ki gredo v nasprotni smeri, torej ki povzročajo podnebne spremembe, potem bo to še težje. In dobro bi bilo, če bi računsko sodišče lahko koordiniralo eh, delo, ki ga izvajajo tudi nacionalna računska sodišča. Eh, no, še nekaj bi lahko omenil. Vsekakor bomo ta vaš predlog upoštevali, ko se pripravlja sedanji energetski svežen zakonodaje verjetno bo tudi komisija kaj dodala, da je to del uredbe o uh, upravljanju energetske unije. O tem trenutno poteka trialog in svet je na predlog komisije rekel, da bi morda lahko države članice za desetletno obdobje 2020 do 2030 pripravile svoje nacionalne programe in vsaki dve leti bi lahko poročale o napredku in potem bi lahko komisija ocenila ta napredek in uh, izdala priporočila ali državam članicam ali nasploh. Če bi nacionalni <clears throat> načrti te vrste bili kakovostni, potem ne vem, zakaj ne bi številk za posamezne države članice, ko gre za njihove izdatke, za uh, podnebne ukrepe tudi vključili. Ampak tukaj je dosti pogojev, veliko čejev. Ampak trenutno je to del trialoga, na katerega vi seveda bistveno bolj lahko vplivate kot jaz. Pomeni, da se razvijajo metode za splošni pregled nad stanjem. In ko bo enkrat to, bodo revizori bistveno lažje upravljali svoje delo na nacionalni ravni, pa tudi na ravni Evropske unije. Mislim, da tako Evropsko računsko sodišče, kot tudi nacionalna računsko sodišče bodo imela svojo vlogo. In mislim, da bi vsaj začeti morali enkrat Uradniki komisije bi morda želeli še kaj dodati na to, kar sem pravkar rekel, ampak zdi se mi, da je ta predlog komisije sedaj predmet trialoga. Gospod Urel? Gospod Triling? Kratki. Ja, bom na kratko, kajti gospod Urel je odgovoril na vprašanje eh, infrastrukturi za električno energijo, potem za cilj eh, prehoda na nizkooglično gospodarstvo. Kohezijska politika, transformacijski učinek, strukturni učinek. Ko bo enkrat komisija sprejela skupaj s državami in članicami partnerske sporazume in operativne programe, bo vse skupaj lažje izvajati, kajti operativno delovanje je potem v rokah držav članic. V realnosti je kohezijska politika neke vrste globalna proračunska podpora za države članice. Zato je tukaj, če razmišljamo o strogem usklajevanju z energetskimi cilji do leta 2030, preko tega nacionalnega načrtovanja bistvenega pomena, če hočemo v teh različnih sektorjih doseči to tranzicijo, ta prehod. No, bomo tukaj zaključili, ker nas že priganja eh, čas. Eh, to javno predstavitev moramo najkasneje eh, zaključiti do 1740. Um, predvideno je bilo do 1730, ampak uh, lahko morda za 10 minut eh, se jo podaljšamo, potem pa se res moramo pridružiti tudi kolegom iz odbora Deve. Zdaj začenjamo tretji panel. In tukaj bomo vsi zelo optimistični. Razpravljali bomo o tem, kako zagotoviti, da bodo vsi izdatki iz evropskega proračuna zagotavljali dodano vrednost in da bodo v skladu s skupnostnimi prioritetami. To bo treba upoštevati tudi pri izvajanju okvira za podnebje in energijo do leta 2030. Gospod Moris Šefer iz Ekofisa bo prvi spregovoril. Izvolite. Um, uh, thank you very much. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vsem, ki ste me povabili na to javno predstavitev. Slišali smo že veliko zelo zanimivih zamisli in priporočil danes in upam, da bom sam obogatil to razpravo še z dodatnimi priporočili. Čeprav nekaj prosojnic, ki vam jih bom pokazal, ste verjetno že videli. Prihajam iz Ecofisa, globalne konsultantske družbe, ki ima pet uradov po vsej Evropi. Smo del ameriškega podjetja Navigant. Imamo več kot 600 strokovnjakov za področje energetike, okolja in, uh, ener in podnebnih sprememb. 30 let že upravljamo konsultantske storitve na področju boja proti podnebnim spremembam. Govoril bom o različnih stvarih. Gre za okvir podnebni energetski za leto 2030, potrebe po investicijam, potem dodana evropska vrednost, potem drugič eh, cilji za, izdaj, za izdatke na področju podnebnih sprememb, kako spremljamo in kako poročamo o teh izdatkih, bom govoril, potem nekaj kazalnikov emisij toplogrednih eh, plinov in eh, kako določamo oglični otis. In predom prišel do sam, sam do svojih priporočil, bom govoril o dveh podnebnih projektih, ki sta sicer manjša po obsegu, ampak sta pomembna. Prvi je program LIFE in drugi so zamisli o programu Inteligentna energetska Evropa, ki smo ga začeli izvajati leta 2013. Če začnem najprej z energetskimi cilji na področju podnebja do leta 2030, to je ozadje za to, da ugotovimo, kako Evropska unija zagotavlja dodano vrednost. Imamo eh, cilje do leta 2020, tukaj pokazane 20 odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 20 odstotni delež obnovljivih verov energije, eh, porabe energije, energetska očinkovitost, 20 odstotkov prim, prihrankov primarne energije. No, tukaj pri uh, obeh ciljih ki sem jih omenil, za leto uh, eh, 2030 Evropski parlament predlaga, da se poveča ta odstotka na 35. Študija, ki jo opravljajo za komisijo, kaže, da je vrzel v investicijah za doseganje energetskih ciljev do leta 2030 178 milijard evrov na leto. To bi bilo, bile potrebne dodatne naložbe. Torej, kaj to kaže? Pomembno je finančna sredstva, ki jih imamo, osredotočiti na zelene projekte, energetsko učinkovitost, na vzdržni oziroma trajnostno kmetijstvo in trajnostni promet. To kaže tudi na to, kako pomemben je proračun Evropske unije in na vla, vlogo, ki jo lahko ta proračun igra. Na začetku je gospod Ovan to povdaril. Sam Evropski proračun ne more ustrezno pokriti naložbene potrebe, ampak igra pa pomembno vlogo pri zagotavljanju dodatnih eh, vzvodov za zasebne finančna sredstva in za Eh, javna sredstva drugih držav članic. Komisija je razvila pristop vključevanja podnebnih sprememb v vse politike eh, in za vsako politiko določila minimalne cilje za izdatke, to je tako vana eh, podnebna kvota. Seveda je to tudi glavni inštrument, ki je zgled za celotno Evropsko unijo in za druge države članice, ki lahko uporabljajo ta pristop pri pripravi svojih lastnih proračunov, tako da bodo ti proračuni bolj zeleni in da bodo ti proračuni eh, primerni za okvir in cilje za leto 2030. Sedaj pa dodana vrednost EU zlasti pri vključevanju podnebja v vse politike in zlasti pri določanju teh minimalnih ciljev. Kaj ugotavljamo? Izdatki so se povečali za boj proti podnebnim spremembam za 180 milijard evrov od leta 2016. Danes je ta znesek morda že 200 milijard. To je bilo v preteklosti samo 7 odstotkov evropskega proračuna, evropski strukturni in naložbeni skladi in naložbe za podnebne spremembe so se povečale na 25 odstotkov. No to povečanje izdatkov na tem področju in upoštevanje različnih politik, to kaže jasno na to, da imajo ti cilji dodano evropsko vrednost in da jih je treba vključiti v naslednji večletni finančni okvir v tej ali nekoliko drugačni obliki. Samo še tole bi vam pokazal, čeprav smo nek, te številke že videli. To so podatki iz leta 2017. Glavno področje izdatkov je SKP. 27 odstotkov gre za kohezijsko politiko, 7 odstotkov za program obzorja 2020, ostalo pa gre za LIFE in za pomorski in ribiški sklad. Ampak videti je, da lahko več naredimo na drugih področjih, ko gre za povečanje izdatkov zlasti ko gre za varnost, za državljanstvo, za evropske socialne sklade, tam je moč še marsikaj izboljšati. Tudi tole bom zelo na hitro pregledali, ker nam zmanjkuje časa. Če si ogledamo različne zneske in pričakovane vrednosti za obdobje od 2018 do 2020, je treba povdariti naslednje. Dovolj je še časa, da začnemo ukrepati. Pričakovanje ni, da bomo dosegli 20 odstotkov v prihodnih letih. To je morda nauk, ki ga moramo potegniti za naslednji večletni finančni okvir. Ne smemo se znajti v situaciji, ko imamo sicer prve izkušnje, ampak še vedno ne moremo porabiti 20 odstotkov sredstev. Torej, akcijski načrti in izčrpna in natančna ocena tega, kakšen je lahko pristop, eh, prispevek posameznih politik do doseganje, za doseganje 20-odstotnega cilja, to je vsekakor zanimivo vprašanje. Potem boljše spremljanje na področju podnebnih sprememb in poročanje. Evropsko računsko sodišče je lepo povdarilo, da obstaja razlika med markerji, ki jih pripravlja OCD in eh, evropskimi markerji. Naprimer, 100 odstotni evropski podnebni kazalnik pomeni velik prispevek. OECD eh, marker pa je kazalnik, ki samo 40 odstotkov prispevka predideva. Torej tukaj je velika razlika, ko gre za določanje teh eh, izdatkov in zaradi tega, kot je nekdo že omenil, pride do predcenjevanja teh številk. Trenutno torej nimamo doslednega poročanja, skladnega treba je stvari izboljšati, ko spremljamo te ukrepe in tudi, ko gre za poročanje. Akcijski načrti, ki sem jih preomenil, bodo pomenili letno poročanje o statusu financiranja na področju boja podne, proti podnebnim spremembam in če pride do vrzeli, bo treba dodatno ukrepati. Oglični odtis. Komisija trenutno spremlja znesek, zneske, ki se izdajo za uh, podnebne ukrepe, ampak s tem ne ugotavlja, kakšen je dosežen učinek. Zato predlagamo, da se to poroča ali ex ante ali ex post in recimo prihranki pri toplogrednih plinih in uh, dejanske emisije toplogrednih plinov, sta dva e, kazalnika, ki nam ne povesta veliko. Treba se vprašati, v kolikšni meri so evropska sredstva prispevala k prihranku oziroma k ustvarjanju dodatnih emisij toplogrednih e, plinov. V SKP, poročilih o SKP je nekaj govora o tem, pa tudi podnebno obzorje 2020 ne poroča o tem. Torej, treba se osredotočiti ne samo na izdatke, ampak na kakovost doseženih rezultatov. Vem, da sem že presegal dodeljeni mi čas, zato na kratko naj povem, da 13 držav članic EU ni, ne odigra ustrezne vloge, ko gre za live, ko gre za EFSI eh, sklad in tako naprej. Črna številka pomeni 13 terica, eh, zelena, eh, zelena barva pa tukaj pomeni vse države članice. Če mi dovolite še nekaj. Okrepiti je treba program LIFE. Vse o tem je treba razmišljati. Kaj ti podnebni del je stoodstotno podnebni program in vsak dodatni evro v lajfu gre v podnebne ukrepe. Potem, Intelligent Energy Europe je program, ki prispeva stoodstotno vsa sredstva k izvajanju programa podnebnih eh, ukrepov. In Evropski parlament pozivam, da razmisli, ali bi morda tak program ponovno lahko vzpostavili, ker v prvotnem je bilo samo 500 milijonov evrov, v eh, obzorju 2020 pa jih je 80 milijard. Torej, vse izdatke je treba uskladiti z podnebnimi cilji, energetskimi cilji za obdobje 2030-2050, treba še naprej uporabljati cilj eh, najmanjših možnih izdatkov za boj proti podnebnim spremembam, potem robustno spremljanje in poročanje, eh, priprava ogličnih eh, odtisov, 13 držav članic je treba bolj podpreti in treba je ponovno podpreti programe, kot je LIFE in Intelligent Energy Europe program. Hvala. Merci. Vous avez. On vous bouscule et j'en suis vraiment bien. Hvala lepa, resnično se oprečujem, ampak eh, glede na to, da ste nam dokumente posredovali, smo mi z njimi lahko seznanili in na ta način nekoliko pospešili delo. Zdaj besedo dobi gospod eh, Koskinen. Hvala, predsednik. Poslanke, poslanci, gosti, veliko čast mi je, da vam lahko predstavim naš pogled na to temo. Najprej naj na kratko predstavim Green Budget Europe, to je evropska platforma strokovnjakov, ki pospešujejo okoljsko-fiskalne reforme in tržno zasnovane inštrumente za zmanjšanje škodljivih posledic naše gospodarske dejavnosti na okolje. Moja predstavitev je zasnovana na dveh prejšnjih eh, poročilih, ki smo jih pripravili leta 2016. En se je osredotočil na zelene lastne vire sredstev in drugo poročilo se je osredotočilo na zelene davke kot način financiranja evropskega proračuna. Najprej, kakšen je trenutni sistem lastnih virov sredstev? Seveda to poznate. Velika večina proračuna Evropske unije se financira iz dejanskih nacionalnih prispevkov, ki prihajajo ali na podlagi BNI-ja ali na podlagi posameznih dejavnosti. Letni proračunski proces seveda povzroča veliko eh, polemik med eh, državami, članicami in svetom. Običajen evropski pristop pa tukaj sploh ni upoštevan. Vsaka država članica se bo, bori za uh, Eh, tako imenovane pravične vračila sredstev in to je slaba prihodnost za evropsko integracijo. Zato bi bilo normalno, da se diversificirajo veri evropskega financiranja. Počasi bi se morali premakniti v pristne vere lastnih sredstev, pri tem bi seveda eh, parlament imel večjo vlogo, pa tudi eh, lastništvo proračuna bi se med pogajanji povečalo. Prepričan sem, da mora biti naš končni cilj zgraditi, pripraviti skupen evropski proračun, ki bo imel dvojno dividendo, poleg financiranja tradicionalnih evropskih dejavnosti, bo usklajen tudi z našimi mednarodnimi zavezami. Naj gre za razvoj nasploh, naj gre za boj proti podnebnim spremembam ali naj gre za zmanjšanje degradacije v okolju. Na podlagi teh dveh poročil naše organizacije smo pripravili nekaj opcij, možnosti za nove lastne vere sredstev. In sicer Eh, davek na eh, cestna vozila, davek na oglik, energetske davke, eh, tako imane zelene carinske davke, potem prihodek iz ETS in tako imenovani davek na plastiko. Naj začnem z davkom na cestno vozila oziroma gorivo. Še vedno je ta sektor edini, ki je Eh, ki povzroča vse več eh, emisij plina. Transport tudi ustvarja največ eh, onosneževal in v mnogih državah članicah so velike razlike med ceno goriva za cestna vozila in to povzroča uh, popačenja v uh, trgu, tako imenovan eh, turizem zaradi goriva se je zato razvil. No, ta, potem treba bi bilo zmanjšati vrzel razliko med, med eh, ceno dizla in eh, benzina. Druga možnost je uvanje tako manjega ogličnega davka. Cilj je, da ustvarimo enaka pravila za vse vere energije. Pri tem bi določili minimalno ceno emisij CO2, ki niso vključene v ETS trenutno. Torej, pokazali bi, da se Evropska unija zavezala k vsega, pariškemu sporazumu, istočasno pa bi tako proizvajalcem kot tudi potrošnikom ponudili nizkooglične alternative. Tretja možnost so energetski davki. Tu bi se osredotočali na davke na energetsko vsebino in ne na obseg, kar je trenutni pristop. Fiskalna obravnava premoga, recimo, bi se spremenila, tako da bi bil ta ne najmanj eh, obdavčen, temveč najbolj obdavčen vir energije. In to bi moralo biti uskleno z energetskimi cilji Evropske unije. Potem imamo zelene carinske dejatve kot možnost. To je nekaj to je pristopek, da bi odpravili cenovne prednosti, ki jih imajo recimo tretje države, ki proizvajajo blago na podlagi nižjih okoljskih standardov in to blago potem prodajo na eh, eh skupnem trgu. Neke vrste sistem bi potrebovali za to, da bi takšno nonšalantno držo do eh, okolja v teh tretjih državah odpravili. To bi bilo dobro za okoljske in trgovinske cilje. In končno, prihodki iz eh, scheme ETS bi bili lahko del eh, verov vlastnih sredstev. ETS je že v veljavi vseh državah članicah, kar je dobro in ta vsega Te prihodke pa bi delno preusmerili v financiranje dejavnosti Evropske unije. In potem je še ena pobuda komisarja Oettingerja, namreč davek na plastiko. Mislim, da mnoge države članice, no, saj za Združeno kraljestvo lahko to rečem, že razmišljajo o tem v ministrstvih za finance. Seveda, davek na plastiko ne bi bil ne vem kako velik vir lastnih sredstev, ampak bi dopolnjeval nekatere obstoječe vire lastnih sredstev. Sedaj pa nekaj veste priporočila. Menimo, da vse dejavnosti, ki se bodo financirale v naslednjem večletnem finančnem okviru, bi morale upoštevati naše mednarodne zaveze. Potem zagotoviti bi bilo treba, da bi horizontalne cilje ustrezno vključili v tri glavne politike, ki se financirajo iz evropskega proračuna, to je SKP, strukturni skladi in okvirni Eh, program za raziskave in, raz, in inovacije. Poleg tega bi bilo dobro, če bi uvedli nove lastne vire sredstev z temi okoljskimi davki, ki bi okrepili cilje, ki smo si jih zastavili, bi pa bili tudi politični signal državam članicam in bi jim pokazal, v katero smer nameravamo razvija te stvari. In če naredim neke vrste povzete, gospod predsednik, morda bi se morali vrniti na sedanjo strukturo porabe energetskih verov v Evropski uniji. Komisar Kanjete je pred dvema tednoma povdaril, da še vedno imamo 72 odstotkov vse porabe energije v Evropski uniji, takšne, ki je zasnovana na nafti, plinu in premogu. Ta, glede na pariški sporazum pa bi ta odstotek morali približati ničli do leta 2050, če hočemo delati v skladu z pariškim sporazumom. Torej, očitno je, gospod predsednik, da tega cilja ne bomo dosegli, če ne bomo imeli podpornih ukrepov v tej smeri. Naj so to v obliki fiskalne reforme ali eh, in, inštrumenti zasnovani na tržnih ukrepih, da pridemo dlje v to smer. Naj vam pokažem, pokažem še strukturo uh, porabe energetskih verov v dveh uh, največjih osnaževalcih, ZDA in Kitajski takšnega eh, razreza nimam za Evropsko unijo, ampak vseeno tole nam bo že marsikaj povedalo. Tukaj imamo diagram, ki predstavlja celotno strukturo porabe energije v ZDA. In potem imamo en del te torte, ki predstavlja delež porabe električne energije. In to je tisti del, ki je. o katerem se govori večinoma v javnosti. Zato, ker tukaj smo naredili največje dosežke. Tukaj se delež uporabe obnovljivih verov energije povečuje. Ampak kot delež celotne porabe energije je ta elektrika samo še 20 odstotkov. Vse ostalo so promet, ogrevanje in ostalo. Vse ostalo je zasnovano na fosilnih gorivih, ki jih moramo v 30 letih samo odpraviti. Torej gre za velik izziv pred nami in to se, če bomo imeli samo sedanje mehanizme, ne bo zgodilo. Potrebujemo nove spodbude, Poleg tega pa tudi ukrepe za velike naložbe v novo infrastrukturo in tudi kompenzacijske ukrepe in programe eh, dokvalifikacije, rekvalifikacije za to, da bomo ljudem, ki bodo izgubili zaradi tega prehoda svoja delovna mesta, omogočili nekje drugje se zaposliti. Hvala. Hvala za to predstavitev zanimiva in zelo zaskrbljujoča. Kajti izziv, ki je pred nami, je resnično velikanski. No, žal vidimo, kako težko je ukrotiti ta hm, proces, da bi prišli do željenega cilja. Želi kdo besedo? Če ima kdo kakšno vprašanje ali komentar, kar se da jedrnato, lepo prosim, gospod Tomas. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Mm. Samo eno pripombo bi imela potem, ko sem prisluhnila, prisluhnila vsem našim ekspertom. In tudi upoštevač to, kar ste virano, kar dejali gospod predsednik. In tu se na nek način navezujem tudi na to, kar je bilo rečeno v zadnji predstavitvi. Dejansko smo zelo majčkani v tej celi zgodbi. Proračun EU predstavlja en odstotek BNP-ja, medtem ko mi, verjetno, če želimo resnično učinkovitost, potrebujemo 4-5 kratnik evropskega proračuna. Zdaj, držim se tega, kar sem dejala v svojem lastnem poročilu, zgornja meja 1,3, kajti seveda moramo biti realni, kaj ne? Ampak eh, vse skupaj je smešno, res smešno, sploh glede na izzive, ki so pred nami. In eh, če povečamo za 300 odstotkov izdatke za podnebje, če zagotavljamo konvergenci med vsemi politikami, eh, kohezija, petistvo mm, in tako naprej, bomo vsega, kar lahko najboljši po uspešnosti, eh, Ampak, če ne bo nekega velikanskega investicijskega programa, se s temi izzivi nikakor ne bomo uspeli soočiti. Tako da, ja, vse bomo lepo storili, vse poskušali, vključno s ciljem 30 odstotkov, kar smo izglasovali in zdi se, da komisija temu ne želi slediti, pa vendar bomo tu odločni. Ampak realno gledano, vsaj tako slišim iz eh, prispevkov, če se ne motim, bi potrebovali naš proračun. Povečate ga 4 do 5 krat. Ja, genialno je, da e, pravite, da bi bilo dobro. Ja, mislim, da svet vsakor ve, kaj bi bilo dobro. Gospod Howard, ja, zelo na kratko, gospod predsednik. Gospodu Šeferju glede na to, da omenili ste program Life in uh, prispevek programa Life. Ker je to edini evropski program, ki je izključno za okolje in eh, biotsko raznovrstnost. Nekatere nevladne organizacije, še posebej WWF, so že identificirali ta potencial enega odstotka proračuna EU za ta program in vsem so tudi vključili Naturo 2000 in tako dalje. Se vam zdi to realna raven oziroma kaj menite, da bi bila realna raven za ta program? Kajti jasno je, da to, kar imamo zdaj, nič sela tri odstotka, nikakor ni primerno. Drugih prošenj za besedo ni. Ja, če gremo v smeri tega, kar pravi gospod Toma, ki si želi 3, 4, 5 odstotni proračun, ali bi bilo predstavljivo, da bi določene izdatke na nacionalni ravni, ki zahtevajo države članice za podnebje in kjer morda učinkovitost ni optimalna, upoštevajoč, da če želimo resnično učinkovitost, moramo eh, seveda imeti jasno evropsko raven. Ali je predstavljivo, da bi tu šli z nacionalne na evropsko raven nekega? dne, se pravi, da znižamo potrošnjo na nacionalni ravni in zvišamo potrošnjo na evropski ravni. Ali bi to morda lahko bil dejavnik, ki bi zagotavljal večjo učinkovitost, kar zadeva varstvo podnebja? Torej, prosil bi naša dva eksperta, da odgovorita na zastavljena vprašanja in to kar se da kratko in internato. Ja, hvala lepa. Hvala za ta vprašanja. Ja, na nek način se strinjam, da evropski proračun v primerjavi z skupnim BDP-jem držav članic ni ne vem kako velik. In ja, potrebujemo to razpravo, sploh v luči Brexita, se pravi, kako lahko ta proračun okrepimo in odkot pobrati ta denar. Uh, Eh, vendarle pa sem mnenja, in to sem skušal izpostaviti v svoji predstavitvi, Evropska unija vodi tu kot nekakšen zgled hm, pred državami članicami in mislim, da je kar nekaj denarja na voljo v evropskem proračunu. Vprašanje pa je, kaj bomo s tem denarjem naredili. Torej, kako se bo ta denar uporabljal na najbolj učinkovit način. In za vse to je verjetno analiza stroškov in eh, koristi tista, ki bi utegnila pokazati, koliko emisij toplogrednih plinov lahko privrčujemo za vsak evro. Če uporabimo takšno oceno, potem lahko seveda preučimo, kateri programi pomenijo največjo korist. Seveda bi bilo eh, lepo, če bi bil evropski proračun eh, večji eh, in če bi lahko z njim počeli več, pa vendar le menim, da lahko marsikaj postorimo s tistim, kar je na voljo in države članice na nek način usmerimo v pravo smer. Samo da pač ta denar uporabimo na različnih ravneh. Denar lahko prenašamo z držav članic na raven EU. To je seveda odvisno od tega, do kakšne mere so države članice pripravljene dodatno prispevati v evropski proračun. To je predmet razprave. E, kaj zdaj bi bila ustrezna raven financiranja programa LIFE? Ja, to je težko vprašanje, na to je težko odgovoriti. Sveda lahko razmislimo o tem, do kakšne mere je program Life presegal podnebne cilje, ki smo jih zastavili. Izhodišnji znesek je še vedno dokaj nizek, tako da Ne vem, ali vam lahko dam nek eh, ustrezen odgovor glede tega, kaj bi bil znesek, ki bi bil ustrezen za dost. Ampak kot rečeno v svoji predstavitvi, ti programi so celotno namenjeni podnebnim ukrepom medtem ko je v drugih programih eh, pač samo del ukrepov namenjen podnebnim ukrepom. Tako da tu je za vsak evro tudi en evro namenjen podnebnim ukrepom. Hvala lepa, gospod Koskinen. Hvala, gospod predsedujoči. Če odgovorim na vaše vprašanje glede tega, ali naj del evropski, eh, na nacionalnih proračunov odpade na evropske cilje. To je težka eh, tema, seveda, glede na omenjene opcije, bi dejal, da je verjetno najboljši kandidat energetski davek ali pa prihodek iz naslova ETS. Problem pri energetskih davkih je, da v tem trenutku ti predstavljajo kar velik del nacionalnega, nacionalnih daljših prihodkov. V obeh primerih pa menim, da je ena od utemeljitev ta, da podnebne spremembe ne poznajo nacionalnih meja. In zato bi bilo smiselno in bi predstavljalo dodano vrednost eh, skupnim evropskim politikam in aktivnostim, če bi del teh sredstev preusmerili v evropske namene. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa. S tem smo tudi zaključili s temi predstavitvami in rad bi se zahvalil našim strokovnjakom, ki so nas tu razsvetljivi mislim, da vsako lahko rečem, da so bili ti vaši prispevki resnično odlični, tako da čestitke in hvala. Mislim, da smo na ta način lahko še nekako dodatno nahranili te naše sanje do slednjega izvajanja prišljega sporazuma in seveda z veseljem pričakujemo predlog komisije, kar zadeva večletni finančni okvir in nova lastna sredstva. Mislim, da se vsi strinjamo in to je bil tudi razlog za ta skupni dogodek, za to skupno sejo odbora Envi in odbora za proračun. E, namreč e, podnebni izziv je eden ključnih izzivov, ki zadevajo naš planet, ki zadevajo življenje, ki zadevajo človeštvo kot celoto. Tako da menim, in to je bil tudi namen tega zadnjega prispevka, mislim, da lahko vzpostavimo povezavo med lastnimi sredstvi in izdatki, kajte če želimo okrepiti naše aktivnosti, moramo okrepiti tudi oba omenjena parametra. In eh, skupina na visoki ravni pod vodstvom Marija Montija je dejala, da bi bilo modro imeti tudi poglavje podnebje v proračunu EU in eh, postaviti na, stran, na isto raven kot eh, izdatke, tudi prihodke na tej ravni in na ta način mislim, da bi morda nekoliko jasneje lahko sporočili, kako zelo pomembno je zmanjšati izpuste oglika in na ta način dosegati cilje, ki smo si jih zastavili za leto 2030 in na to 2050. Torej, proračun EU ostaja skromen. Pomembno je, da torej dobro in učinkovito uporabimo tistih malo sredstev, ki jih imamo na voljo. In eh, vsekakor potrebujemo elemente, ki jih imamo za spremljanje in poročanje. Kajti ne more se nam zgoditi v neki točki, da enkrat, ko bomo sicer definirali programe in vse, eh, pa potem ugotovimo, da smo pozabili natančno opredeliti elemente spremljanja in eh, poročanja, da lahko ocenimo učinkovitost te porabe. Treba je izkazati evropsko dodano vrednost, kajti to je tisto, kar od nas prečekujejo evropski državljani in evropski davkoplačevalci, kajti kakšen smisel ima sredstva pretakati preko evropskega proračuna, če na koncu ni neke evropske dodane vrednosti. No in potem iz teh skromnih sredstev, ki jih imamo na voljo, moramo ustvariti neke vrste vzvod za države članice, za gospodarstvo, za naše državljane in da na ta način spodbujamo te sicer javne izdatke, ampak morda ne bi rekel sankcije, ampak raje z prispevki, z davčnimi eh, olešavami lahko to podkrpimo. Mislim, da bomo o tem razmislili v nadaljevanju po teh predstavitvah, ki so bile zelo zanimive in obetavne. Tako, v zaključek pa zdaj besedo dajem našemu poročevalcu, gospodu Tarandu, ki je bil tu prisoten od začetka do konca. Hvala lepa, gospod Taran, besede vaše, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da ste zadeve zelo dobro povzeli, tako da čisto na kratko, ja, tudi z moje strani, najlepša hvala vsem strokovnjakom, ki so namenili in poverili svoj dragocen čas tej tematiki če na kratko povzamem tudi sam. Moji evroskeptični otroci me vedno sprašujejo, pa kaj počnete tam v Evropskem parlamentu, če pa itek ne morete ničesar spremeniti. In da jih nekoliko potolažim in rečem, ja, to je nekako kot podiplomski študij. Imaš možnost srečati izkušene, visoko izobražene, talentirane ljudi, ki ti lahko svetujejo, ki te lahko spodbujajo, da svojo politično agendo morda peleš naprej in z njo ustrajaš do britkega konca. Hvala lepa. Hvala, gospod Tarant. In, uh, nobenega dvoma nimam v to, da boste še naprej tako zelo budno spremljali mm, delo in da bo tudi odbor za nadzor proračuna sodeloval pri uh, teh uh, ocenah zelo strogo in natančno. Hvala, hvala vsem našim strokovnjakom, hvala predstavnikom komisije, gospodu Urejlu in gospodu Ovnu. In seveda še naprej upamo, da bomo 2. maja dobili potrditev, da je komisija sprejela najboljšo odločitev tudi v smeri ohranjanja oziroma varovanja podnebja. Tako, zdaj prekinjam sejo in vabis, vabim vas vse, da se preselimo v vrno PHS 4B11 za naslednjo točko na dnevnem redu, izvajanje načrta znanih investicij skupaj z odborom za razvoj. Tako, hvala lepa kolegom članom odbora Envi in s tem, kot rečeno, prekinjam sejo.